Bene, cari colleghi, dear colleagues, we can start now. Dragi kolegi, lahko začnemo. Upam, da se nam bodo pridružili čim prej tudi drugi kolegi. Nadaljevala bom v italijanščini. Kar takoj naj povem, da nam je v veliko veselje, da imamo danes predstavnike Evropskega opazovalnega urada za kršitve pravic intelektualne lastnine gre za boj proti kršitvam intelektualne lastnine v Evropi. Eh, eh, eh, Imamo torej tudi predstavnike za harmonizacijo notranjega trga. Kot veste, je ta opazovalni urad v Alicanteju In pozdravljamo predsednika gospoda Antonija Kampinosa skupaj z gospodom Hojnom. Ta ohim je seveda okrajšava, saj vem, da to ni vaše ime. In tako Kot so povedali nekateri kolegi, je vse več interesa za to, da bi razumeli, kako poteka vaše delo. Zanimajo nas tudi rezultati vaših preiskav, vaših primerjav. Vemo, da sodelujete z vašimi sogovorniki na nacionalni ravni in želimo si, da bi bili pripravljeni na pobudo, ki jo pričakujemo v prihodnih nekaj mesecih, imam v mislih, predpise, ki se nanašajo na avtorske pravice. V mislih imam tudi preprečevanje ponarejanja, to je zelo pomembna kulturna tema. V vaših raziskavah smo videli, kako lahko poskrbimo za večjo dovzetnost naših mladih v šolah. Potem seveda ima to vpliv tudi na evropsko ustvarjalnost, pa tudi na podjetja, ki delajo na področju, kjer je avtorsko pravo zelo pomembno in intelektualna lasnina. Veliko je poročanja o piratstvu in o tem, da ni dovolj ukrepanja na tem področju. Vemo, da se pomen tega sektorja oziroma te funkcije povečuje in čez mesec dni, 23. marca, se boste imenovali Evropski urad za intelektualno lastnino, skratico EIPO. Zelo pomembno se nam zdi, da se danes pogovorimo o tem. Zanima nas tudi, kako ste razvili zmogljivost za zbiranje in primerjavo podatkov. Vemo, da dosti krat dobimo podatke od podjetij, vendar ti podatki niso nujno zanesljivi in primerljivi. Zato nas zanima, kako nameravate v prihodnje opravljati svoje delo in tudi, kateri so inštrumenti, ki se vam zdi, da so bili najbolj učinkoviti pri eh, represiji teh dejavnosti in katere so dejavnosti, ki jih predvidevate. Zato besedo za kakih 10-15 minut dajem gospodu Kampinosu, ki je predsednik Ohima, potem pa bomo imeli izmenjavo s kolegi, ki se bodo želeli oglasiti in potem boste imeli možnost odgovoriti. Izvolite, gospod Kampinos. Hvala lepa, spoštovana predsednica, spoštovani poslanci, člani odbora za kulturo in izobraževanje. Pripravili so mi govor, ki traja 30 minut. Vi ste mi jih dali 10, 15, tako da bom vse skupaj moral narediti a capella. Well, um, torej, opazovalni urad je bil ustanovljen strani Evropske komisije na podlagi predloga komisije je Evropski parlament glavno in tudi svet je glasoval pozitivno, tako da je bil ustanovljen Evropski opazovalni urad za kršitve pravic intelektualne lastnine. Od 23. marca dalje bo začela veljati dopolnjena uredba in v naslednjih letih in upam, da še zelo, zelo dolgo bomo znani kot urad, Evropski urad za intelektualno lastnino. To še bolje opiše mm, doseg dejavnosti našega sedanjega urada. Ohim oziroma EIPO bom kar govoril, glede na to, da se bo naš urad tako preimenoval, ima sedež v Alicanteju, približno 1200 ljudi imamo, 200 milijonov letnega proračuna, sami se financiramo. Več kot 1,2 milijona blagovnih znamk imamo registriranih, skoraj milijon dizajnov. Skratka, smo povsem eh, vezani na internet in 98 odstotkov vseh ulog obdelamo preko interneta, samo 2 odstotka sta poslana fizično. Podobno velja tudi za dizajn. Zrasli smo z internetom, imamo kar nekaj eh, orodij, delujemo v 23 jezikih, tako da vloge za dizajne patente lahko vložite v 23 jezikih. Imamo veliko znanj in znamo ravnati z intelektualno leslino s pomočjo informatike. kaj smo želeli doseči? Najprej smo si želeli okrepiti našo mrežo, namreč opazovalni urad je mreža, v kateri so zastopani tako zasebniki, kot tudi javni deležniki. Torej, po eni strani civilna družba in zelo si prizadevamo, da bi vključili tudi civilno družbo. To ni bilo enostavno, imajo svoje razloge, ampak želeli smo se vključiti čim več predstavnikov civilne družbe in tisti, ki so se nam pridružili, so zelo konstruktivni, izražajo svoja mnenja, skušajo biti konstruktivni in seveda imamo tudi predstavnike industrije. Ampak poleg teh pomembnih mrež imamo na evropski ravni in tudi širše na mednarodni ravni še več strokovnjakov, kajti področje intelektualne lasnine in področje izvrševanja zajema veliko agencij, veliko javnih teles, veliko zasebnih organov. Prva stvar, ki jo je treba vedeti pri našem organu je to, da ne želimo ponovno izumljati tople vode. Treba poiskati znanje tam, kjer že obstaja in ga povezati z znanjem drugih, zato da bi dobili bolj smiselne študije, eh, zbirke podatkov. Eh, skratka, želimo bolje razumeti našo realnost. Te realnosti pa ni enostavno razumeti. In če tudi smo v Evropski uniji zelo izboljšali naše podatke, naša dokazila, recimo naj omenim, koliko sta naredila Eurostat, Eurobarometer, dejstvo pa je, da še vedno zaostajamo za zaželenim stanjem. Politikom, izvoljenim predstavnikom ljudstva in drugim želimo posredovati ustrezna znanja, da bodo lahko sprejemali ustrezne odločitve dve, tri leta po spremembi observatorija v EIPO. Kakšni so rezultati? Upam, da ne rečem preveč, če rečem, da smo povečali našo legitimnost, smo javna agencija prizadevamo si zagotavljati dokaze, ki temelijo na metodologiji. Ta metodologija je vedno prikazana v prvem poglavju naših študij. Potem pri podatkih vedno razložimo, odkot izvirajo podatki in potem seveda rezultati in ugotovitve. Kar nekaj študij je, ki se danes citirajo v vseh inštitucijah, v dokumentih komisije, sveta in parlamenta. Tudi industrija citira naše študije in razvili smo tudi nabor orodi, ki jih uporablja industrija, ki jih uh, uporablja ki jih uporabljajo drugi organi, organi pregona pri svojih vsakodnevnih aktivnostih. Še nekaj številk, ki mislim, da so pomembne. Uh, najprej opravili smo študijo potem ko je ameriška vlada opravila študijo mi smo sledili bolj ali manj isti metodologiji in slušali, skušali smo izmeriti v kolikšni meri panoge ki intenzivno uporabljajo intelektualno lastnino prispevajo k zaposlovanju BDP-ju in trgovini Evropske unije rezultati so pravzaprav zelo impresivni. Ne trdimo, da nujno obstaja neposredna povezava med številkami, ki jih bom navedel, in dejstvom, da intenzivno uporabljajo uh, pravice intelektualne lasnine. Ampak povedal bi vam vseeno nekaj številk torej 39 odstotkov evropskega BDP-ja prispevajo industrije, ki intenzivno uporablja intelektualne lastnine. Prav tako ustvarijo 35 odstotkov posrednih in neposrednih delovnih mest v EU in te panoge prispevajo 90 odstotkov celotne evropske trgovine. Druga študija, seveda te študije so vam vse na voljo na naši spletni strani oziroma spletni strani EIPO v kratkem in tam si lahko sami ogledate ugotovitve, ki gredo veliko dlje od teh enostavnih številk. Te študije skušajo prikazati razlike pri različnih pravicah intelektualne lastnine, um, pa naj gre za patente, dizajne, blagovne znamke in tako dalje. Druga študija. Je skušala dojeti, kaj si evropski državljani mislijo o intelektualni lasnini ter o pojavih, kot so piratstvo in ponarejanje. Številke nas niso zelo presenetile, kljub temu pa jih zdaj imamo v obliki nekih trdnih, opremljivih dokazov. Vprašali smo, mislim, da 23 tisoč ljudi v vseh državah članicah EU. Uporabljali smo metodologijo eurobarometra. Imeli smo zunanje svetovalce, ampak bolj ali manj je ta. Mm, metodologija bila podobna. Velika večina državljanov meni, da brez intelektualne lasnine bi se znašli v povsem kaotičnem položaju. To bi bil konec kapitalizma. Velika večina državljanov meni, da brez intelektualne lasnine bi ustvarjalnost in inovativnost utrpela v Evropi veliko škodo vse v redu in prav, ampak pa ko pogledate te številke in ko si pogledate bolj individualno percepcijo, vidite, da več kot 30 odstotkov evropskih državljanov meni, da je kupovanje ponarejenih izdelkov znak protesta proti kapitalizmu, da je to znak protesta proti multinacionalkam ali pa mislijo, da je to pameten nakup ali pa ko gre recimo za nezakonito nalaganje vsebin, menijo, da je to dovoljeno, če je le za osebno uporabo. In ko vse to ustavimo v enačbo, vidimo, da obstajajo nekatere nedoslednosti, ki so še bolj pomembne. Sicer nimam očal, ampak če si pogledam populacijo, ki sedi v ozadju te sobe, to so mladi med 15 in 24 let. Če si tam pogledamo številke, so te še bolj pomembne. Če se bodo stvari nadaljevala take, kot so, bomo izgubili še večje število državljanov, ki bodo začeli postavljati pod vprašaj ulogo, ki jo je intelektualna lastnina odigrala v zadnjih stotih, dvestotih letih. Zato je to vprašanje, ki se ga morajo lotiti vsi politiki. poleg teh bolj splošnih študij, katerih namen je bil dati nek kontekst, smo začeli izvajati tudi študije, s katerimi smo želeli ugotoviti, kolikšna je škoda, ki jo povzročijo kršitve intelektualne lastnine, bodi si z ponarejanjem ali škodo legalni industriji. Tukaj imam številke. In številke so presenetljive. Če si pogledamo pet panog, ki smo jih proučevali, oblačila, obutev, nakit, v teh petih panogah vidimo, da zakonita industrija zgubi vsako leto 59 milijard. Primerjali smo pričakovano porabo in dejansko, oziroma pričakovan dobiček in dejanski dobiček in potem smo dobili to številko. 59 milijard vam ne pove veliko. Tudi sam si težko predstavljam, ampak ker sem portugalec, sem ugotovil, da je to ena tretjina portugalskega BDP-ja. O takšnih številkah se torej pogovarjamo. Zdaj so zadeve nekoliko bolj postavljene v perspektivo. To pomeni tudi približno 647 tisoč neustvarjenih delovnih mest. In ker imamo pravka tu s poslanci, bom povedal še, da je izguba za proračun približno 11,5 milijard letno. Torej, proučili smo približno eno tretjino portugalskega BDP-ja in pričakujemo, da bomo ob koncu študije vključili celoten portugalski BDP in še del španskega prihodnih mesecih, no, vedno sem zelo previden, ko govorim o datumih, ampak pričakujemo, da bomo k malu objavili tudi študijo, ki smo jo pravili skupaj z OECD-jem. Tam smo želeli izmeriti stroške na splošno kršitev intelektualne lesnine. In tudi to bo politikom ponudilo lahko zelo pomembne številke v zvezi s kršitvami. Z vidika podatkovnih zbirk si prizadevamo za to, da bi v vse razprave vključili več dejstev in dokazov. Vključili smo zbirko podatkov, tam imamo več kot 280 podjetij, ki so dejansko pomagala pri ugotavljanju, ali je nek izdelek pristan ali je ponarejen. Skratka, imamo registar in ta registar pomaga zaposlenim ugotoviti, ali je nek primerek original ali ponaredek. Pomaga nam tudi, da kontaktiramo prizadete da nadaljujemo s postopkom. In izkazalo se je, da je povratna informacija industrije zelo korisna. To je povezano tudi z carinskimi postopki. Skratka, izkazalo se je, da imajo te podatkovne zbirke velik učinek pri boju proti kršitvam. Imamo tudi podatkovne zbirke, ki jih razvijamo skupaj z Evropsko komisijo, z generalnim direktoratom za rast Glede na to, da imam deset minut, ne bi rad porabil preveč časa za opisovanje teh podatkovnih zbirk. Mislim, da sem govoril že več kot deset minut, zato se vam zaenkrat samo zahvaljujem za vašo pozornost. Hvala lepa. Hvala lepa. Zelo zanimivi, ampak tudi alarmantni so ti podatki, ki ste nam jih upisovali. In menim, da to kaže na dejstvo, da ta opazovalni urad močno potrebujemo. Prepričana sem, da bo tudi kolege zanimalo, kakšne so vaše izkušnje in katere so lahko stvari, ki se jih naučimo iz vaših preteklih izkušenj. Skratka, kako je možno bolje razumeti, kaj narediti, oziroma ali imajo posamezne države izkušnje s tem, kako poskrbeti za preprečevanje, kako doseči nekaj eh, pri preprečevanju in v boju proti ponarejanju. Sedaj pa predlagam, da prisluhnemo najprej kolegom, potem boste lahko odgovorili. Gospa Libačka je prva prosila za besedo, sledi pa gospa Trupel. Bardzo dziękuję z ogromnym zainteresowaniem wysłuchałam. Hvala lepa. Z zelo velikim interesom sem poslušala vašo predstavitev in dotaknila bi se rada dveh vidikov. Kakšno je vaše mnenje o TTIP-u? Namreč vemo, da je ameriška obravnava intelektualne lastnine zelo drugačna kot evropska. Skratka, ali imate aktualne informacije o tem, kako potekajo pogajanja? In še drugo vprašanje. Upravičeno ste dejali, da so 15 do 20 letniki tisti, ki najbolj kršijo pravice intelektualne lasnine. Zato me zanima, Ali izvajate kakšne programe z mladimi, ki hodijo šele v osnovno šolo, zato da bi te mlade vzgojili, da bi lahko cenili in poznali pravice intelektualne lesnine? Hvala lepa, gospa Trupel. Hvala lepa, hvala lepa za vaš nagovor. Dotaknili ste se vprašanja nezakonitega nalaganja spletnih vsebin. Mladi to počnejo zadnja leta, po drugi strani pa vemo, da če bi imeli bolj kakovostne zakonite storitve, bi to lahko spremenilo stanje. Kakšno je vaše mnenje? Se vam zdi, da je tega dovolj? Se vam zdi, da bi morali iti še dlje? Namreč imamo študije in številke, ki kažejo, da je možno tudi zmanjšati nezakonito eh, nalaganje vsebin. Skratka, lahko bi poiskali tudi zakonite poti in ljudem zagotovili vsebine, ki si jih želijo. Po drugi strani pa še blagovne znamke in dizajni. Morda lahko kaj več poveste o svojih strategijah na tem področju. Kaj počnete, da bi čim bolj zmanjšali nezakonito uporabo? Če so altri interventi. Želi še kdo kaj vprašati ali bomo najprej prisluhnili odgovorom? Še sama bi rada nekaj vprašala v zvezi z vašimi pristojnostmi. Ali vi bolj opazujete, primirate podatke, koordinirate, skrbite za sensibilizacijo? pripravljate neke kazalnike, ki jih želite spodbujati, ali preverjate morda tudi vpliv politik, ali pa imate tudi bolj proaktivno vlogo. In če je tako, na koga se obračate, komu poročate, ali lahko dejansko vplivate tudi na zakonodajo, ali obstaja možnost, da se vas upošteva kot telo, ki ima veliko znanja. Tudi pri prihodni direktivi o avtorskih pravicah se je kdo obrnil na vas, vas je kdo prosil za informacije, vas je kdo prosil za vaš prispevek ali to ne sodi v sklop vaših pristojnosti. Začel bi kar z vprašanjem gospe predsednice. V svoji predstavitvi sem nameraval podati par pomembnih informacij. Najprej naj povem, da je v opazovalnem uradu zastopan tudi parlament. Mi smo vključili zasebni in javni sektor, deset evropskih poslancev je letno povabljenih k nam. Kot drugo, mi nimamo nobenih zakonodajnih pooblastil. ampak s pomočjo naših študij, s pomočjo naših raziskav, s pomočjo predstavljanja dejstev in dokazov mislimo, da lahko pomagamo. Prav tako lahko pripravimo priporočila na željo Evropske komisije. Vendar pa zakonodajne pristojnosti pa sodijo v roke Evropske komisije in seveda pod nadzorom inštitucij lahko potekajo tudi pogajanja o čezatlantskem partnerstvu. Naša informacija je, da bi nam komisija utegnila dodeliti več nalog, ampak gospa Libačka, mi ne spremljamo pogajanj o TTIP-u, če tudi vsakokrat, ko komisija potrebuje naše mnenje, nas prosijo za tehnične, strokovne odgovore. Kar pa zadeva programe za mlade, ja, veliko imamo programov, s katerimi skušamo podučiti mlade. Tu bi lahko povedal veliko stvari. Kot prvo, imamo sklad, v katerem je za en milijon sredstev. Ta denar je namenjen za kampanje na nacionalni ravni, ampak z nekim evropskim, v nekem evropskem kontekstu. Prvih 13 projektov smo pravkar oddali. In ti projekti se bodo zdaj začeli odvijati in upamo, da bomo mlade lahko bolj ozavestili o tem, kaj so pravice intelektualne lasnine. Potem, ko smo se ukvarjali s populacijo, med 16 in 25 letom smo se odločili za sklop kazalnikom, s pomočjo katerih bomo letno spremljali, kaj skrbi mlade, kako jih lahko bolje dosežemo in po katerih poteh lahko pridemo do mladih. Vemo, da so mladi veliko bolj navdušeni kot mi, vsaj kot jaz, kar zadeva družbene medije. Zato moramo tudi naš način komuniciranja prilagoditi načinom komuniciranja mladih. Prav tako moramo pošiljati pozitivna sporočila. Vemo, da mladi sovražijo negativna sporočila. Zato moramo dajati pozitivne primere. Recimo, ko je intelektualna lasnina prinesla nekaj dobrega za ustvarjalca, za pevca. To je spletna stran, ki se je reče Ideas Power lahko pogledate to spletno stran in videli boste, kako se obračamo na mlade. Veliko je idej in razmišljamo celo o tem, da bi nagovarjali še celo mlajše, kot je ta starostna skupina, o kateri sem pravkar govoril. Kaj ti sam imam 18, 13 in 10 letnika in povem vam, veliko bolje surfajo kot jaz sem in z vseh informacij pridejo veliko hitreje kot jaz. Skratka, obračamo se tudi na evropske šole, zato da bi uvideli in se lotevali teh problemov. Gospa Trupel. Kaj je že bilo vaše prvo vprašanje? Aha, aha. zakonite storitve. Gospa Trupel, vsaj nekaj dokazov je v zvezi z zakonitimi dostopi, ki zmanjšujejo eh, dostopanje do nezakonitih vsebin. To je tisto, kar sem pravzaprav preskočil v svojem govori. Poročilo iz leta 2013 kaže, da v obdobju 2008-2012 se je na norveškem nezakonito nalaganje filmov in drugih vsebin več kot razpolovilo. Nezakonito nalaganje glasbe pa se je še bolj zmanjšalo in to poročilo IPSO pravi, da se je to zgodilo zato, ker so bile na voljo zakonite storitve, kot so Spotify in Netflix. Ampak tu na evropski ravni še vedno ni dovolj raziskanega seveda zakonita, zakonit dostop je včasih še nekoliko nedorečen, je pa to nedvomno korak v pravo smer. Kot ste vi dejali, torej, tu govorimo o dokazih, to ni nobene dogme. V drugih državah morda tega zakonitega dostopa ni v tolikšni meri. Prav tako. Omenil sem, da bomo imeli nabor kazalnikov. 30 odstotkov mladih kaže, da je glavna gonilna sila za uporabo nezakonitih vsebin ta, da je te nezakonite vsebine bilo laže najti, da jih je bilo laže dostopati, da je bila kakovost boljša in iz vseh teh razlogov se pač uporabljajo nezakonite vsebine. To so večkrat omenile ženske kot moški. No, to tudi nekaj pove o racionalnosti obeh spolov. Torej, če odgovorim, dokazi niso popolni, ampak nakazana je prava smer. Stroškovna učinkovitost, dostopnost in zakonita ponudba ima vpliv na mlade. Vsaj tako mladi pravijo. In mislim, da ni nobenega razloga, da jim ne bi verjeli. Kar pa se tiče preostalih pravic intelektualne eh, lasnine, poskušamo pomagati um, organom za uh, izvrševanje, da se borijo <clears throat> proti piratstvu in ponarajanju. In mi nismo operacijsko telo in tudi nismo politično telo. Mi damo uh, vse, kar uh, imamo na voljo, na razpolago drugim organom, ki potem lahko za voljo našega dela opravljajo boljše delo. Hvala lepa. Eh, kolega Gramatikak. Še en kolega, gospod Gramatikak, ki si prosil za besedo. Izvolite. Georgios. Mikrofon. Ok. Ok. Ah, no, work. okay. Uh, η ερώτηση μου έχει να κάνει με την ερώτηση της Προέδρου. Hvala lepa. Postavil bi vprašanje Eh, in pri tem se bom navezal na vprašanje predsedujoče. Mislim, da niste dovolj odgovorili na njeno vprašanje. Dejali ste, da ste na nek način neodvisni, ampak ne tako zelo in da, ima, da sodeluje tudi deset eh, poslancev Evropskega parlamenta poročilo opazovalnega urada. Dobro, tukaj so še nekatere druge teme, ampak eh, želil bi, da nekaj pojasnite. Namreč, kakšen natančno je odnos z Evropsko komisijo. Potem pa bi se rado taknil še ene teme. Predstavili ste študijo in ste osvetlili tudi dva zelo pomembna vidika. Kolikor se spominjam, Imamo 38 odstotkov mladih, ki eh, na nezakonit način eh, nalagajo eh, filme. In uh, več kot 30 odstotkov mladih je pripričanih, da pri tem ne počnejo ničesar slabega, če to delajo za lastno uporabo. In nimajo občutka, da je umetnik zaradi tega kaj izgubil. Ali pa kdorkoli, ki je pripomogel k temu. Potem uh, 35 odstotkov mladih, ki menijo, da da so spletne strani zakonite, kjer lahko kaj takšnega naložijo. To je nesprejemljivo, da je prišlo do takšnega nesporazuma. Potem pa bi rad eh, vprašal uh, še nekaj, kar sprašujejo vedno znova naši kolegi. Kakšne ukrepe bi lahko uvedli vi, upozovalni urad, kajti tisti, ki kršijo pravice, pravijo, da ni nobenih eh, pravnih ukrepov zoprnih in to seveda škodi potem umetnikom. Grazie, Georgos. Eh, sì, eh, credo che sia interessante rispondere. Hvala lepa. Mislim, da bi bilo zelo zanimivo slišati odgovor še na ta zadnja vprašanja. Uh, Torej, mi sledimo eh, modelu dela agencije. Eh, torej, prevzeli smo eh, način OHIMA. Mi nismo odvisni od proračuna Evropske unije. Opazovalni urad ima specifičen upravni model. Imamo predstavnike zasebnega sektorja, in imamo uh, javne predstavnike oziroma predstavnike javnega sektorja držav članic plus predstavnike Evropske komisije in Evropskega parlamenta. Upam, da sem sedaj pojasnil model upravljanja. Ne bi <laughs> znal povedati, ali so mladi neumni ali ne. Toda rezultati so, kakršni so in niso dobri. In če ne bomo storili ničesar, bodo rezultati še slabši, kajti škodijo avtorjem, nesporno, pa ne samo njim. Kaj počnemo mi? Počnemo, kar može, moramo v okviru naših um, kompetenc. Nismo uh, policijski organ, nismo organ za uh, uh, pregon. Naprimer, kaj smo storili? Izvedli smo študijo oziroma eh, izdelali smo študijo v Evropski uniji zato, da bi razumeli to, ali eh, se z eh, zaščito intelektualnih pravic ukvarjamo tudi v šolah v primerjavi z najboljšo prakso, ki morda obstaja drugod po svetu, naprimer v Južni Koreji, v ZDA, morda v nekaterih nordijskih državah. Torej, kaj počnemo mi? v povezavi smo z GD React. To je GD, ki je odgovoren za eh, izobraževanje. In poskušamo ustanoviti dve omrežji, eno za učitelje in drugo za mlade, zato da bi razvili material, ki ga lahko uporabljajo učitelji v razredih in ki bi ga učenci sprejeli kot nekaj zanimivega. Razvijamo um, tudi uh, zakonito ponudbo, zato da bi eh, ljudem eh, pomagali razumeti, kje lahko hitro najdejo zakonit dostop do stvari. Razvijamo nekaj za kar je čudno, da nismo razvili do sedaj. Namreč pogosto vprašanje v zvezi z avtorskimi pravicami. Kajte, če mislite, da je preprosto um, navigirati uh, uh, na področju avtorskih pravic, To je zelo zapleteno, kajti imam 28 različnih sistemov, to je zapleteno za me in predstavljam si, da je še bolj zapleteno za mladega, ki je star 12, 14, 16 ali 18 let. Torej, res se trudimo, naredimo, kar je možno. To da. Odgovornost imate bolj vi kot mi. Mi pa znotraj naših pristojnosti poskušamo narediti najbolje. Eh, Hvala lepa. Seveda vemo, da niste ne zakonodajni organ, ne oblast ne policija, ampak seveda vaše delo, vaše študije, podatki, ki ste nam jih posredovali v zvezi z ponarejanjem, škoda za podjetja, vse to kaže, da je nekaj več treba narediti. In zato se mi zdi, da to, kar ste povedali, temelji na dokazih, po drugi strani pa potrebujemo večje ravnovesje med zaščito intelektualne lastnine, ki ni ovira, pač pa je jamstvo tudi za nove avtorje. Po drugi strani pa moramo ponuditi drugačne poslovne modele, ki omogočajo zakonit dostop. Tu skušamo tudi mi kaj narediti in zelo zanimivo vas je bilo poslušati, kajti dejansko potrebujemo in če bo potrebno, lahko še večkrat poskrbimo za izmenjavo. Skratka, imejmo odprt odnos, ni zadnjič, da se danes vidimo, veselilo nas bo, če se bomo še lahko videli. Zdaj pa samo še ena stvar. Vprašala sem, kdo želi besedo in ste se javili tisti, ki ste se. Zdaj pa vidim, da se javljate še novi. Zdaj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 Tako da mladi menijo, da je nezakonito nalaganje mnogo lažje kot zakonito. Mladi, ki nezakonito nalagajo filme, uporabljajo strani torrent, nimajo nobenega jamstva, da če bodo plačali, bo šel ta denar v prave roke in da ne bo ta denar pristal v žepih določenih organizacij. ki so nekakvi, neka, nekakšni nezakoniti dobavitelji. Torej, nezakonito nalaganje je mnogo lažje kot uh, zakonito se c'è eh, un intervento della Commissione, sempre molto sinteticamente, se per caso no, sì, prego. Hvala lepa, Commissia, in potem dobite še, še besedo za zaključek, izvolite. Thank you, Chair. Very brief. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Na kratko bom odgovoril. Informacija Informacije, ki jih zagotavlja opazovalni urad, so bistvenega pomena za nas, ki razvijamo politiko na tem področju. Ta hip uh, ovrednotim, uh, vrednotimo uh, uh, direktivo o uh, avtorskih pravicah, vključili bomo tudi njihovo delo in uh, Eh, vaš urad bo podal tudi dober prispevek k temu pregledu. Če tudi opazovalni urad nima zakonodajnih pooblastil, ampak ko gre za harmonizacijo od spode na vzgor in pa za povezovanje z nacionalnimi organi, moram reči, da ta sistem predstavlja pomemben vpliv. Veliko, v preteklosti eh, je bilo eh, uvedenih veliko kampanj o zaviščanja o državah članicah. Eh, omenili ste nekaj, kar je res, da negativne sporočila ne delujejo, ampak so se zelo na široko uporabljala. Če si pogledate spletno stran, boste videli, da se razvijajo zelo pomembne kampanje, ki, eh, ki imajo za cilj um, mlade in pošiljajo pozitivna sporočila v zvezi z avtorskimi pravicami oziroma intelektual, pravicami intelektualne lastnine. Raz, Vem, da so nezakonite strani lažje za uporabo kot zakonite. Tega sicer ne vem iz eh, lasnih izkušenj. Ampak seveda je to preprosto odgovoriti, kajti nezakonite strani vse denar potem investirajo v dizajn in so zato bolj privlačne. Sporočilo je to, da. Um, ne um, uh, kaznujemo posameznih uporabnikov, ampak tistih, ki razvijajo nezakonite strani za nalaganje. Kajti operaterji takšnih nezakonitih strani zaslužijo ogromno denarja in sicer preko dobičkov iz oglaševanja. Sodelujemo z opazovalnim uradom in za državami članicami in razmišljamo o tem, kako bi lahko izboljšali najboljše prakse. In sicer tako, da oglaševalci na koncu ne bi oglaševali na teh nezakonitih stranih, kajti na ta način pluvajo vlastno skledo. Hvala lepa. To je zelo zanimiva stvar. Morda bi lahko mlade povabili, da bi oblikovali eh, zakonit dostop To bi recimo bilo zanimivo. Morda bi lahko delček tistega, kar se sredstev pobere kot kazen zaradi nezakonite uporabe, namenili mladim. Izvolite, zaključite. Hvala lepa. <clears throat> Dovolite nekaj prepomb. Mlade nezakonito nalagajo vsebine, da, ampak bojijo se, kakšne bodo posledice. Um, lahko se ustvari, uh, ukradajo njihovi podatki, lahko se jim ukradajo uh, kred, podatke kreditne kartice. In skušamo ugotoviti, um, kakšna so tveganja povezana s temi nezakonitimi eh, stranmi, ki lahko um, poškodujajo vaš računalnik. In poskušamo povedati mladim, da je to nevaren svet. Opozovalni urad se bori proti ponarajanju in piratstvu. Sodelujemo z Europolom, podpisali bomo pogodbo tudi z Eurojustom in pol milijona evrov smo namenili Europolu za to, da bi ustvarili koordinacijski centar za boj proti kršitvam eh, pravic intelektualne lasnine na internetu. To, je, to so nekateri ukri, od ukripov, ki jih izvajamo. Hvala. Grazie, Res hvala. Zelo zanimivo je bilo in če imate karkoli, zlasti kar zadeva kulturno in ustvarjalno industrijo, mi bomo o tem še govorili, ta panoga nas še zlasti zanima, audiovizualni sektor, vse tisto, kar se nanaša na naše pristojnosti, ampak nasploh vprašanje izobraževanja, pozitivne oblike za to, da pomagamo temu procesu, je tisto, kar je lahko zelo korisno. In podatki, ki ste nam jih prej posredovali, so zelo dragoceni. Dobili smo tudi nekatera gradiva, lahko poskrbimo za to, da bodo ta gradiva dobili vsi kolegi, ampak ohranimo odprte komunikacijske kanale in nekoč sem prepričana, da pridemo tudi v Alicante. Dobro, kolegi, nadaljujemo z našim delom. Sledi točka 10 dnevnega reda in sicer izmenjava mnen s poročevalcem Andrejo oziroma sporočevalko Andrejo Bokskor v zvezi z oceno strategije EU za mlade 18. To je strategija, ki bo v kratkem preverjena. Potrebujemo odprto komunikacijo z mladimi in vem, da so se poročevalka in poročevalci v senci intenzivno pogovarjali, predvsem ko gre za mlade, nosimo veliko odgovornost, bolj se moramo ukvarjati z njihovimi pričakovanji, prioritetami, zato potrebujemo mm, nek pristop mainstreaminga, tako kot od nas to zahtevajo mladi. Kar takoj dajem besedo gospe Bokskor za uvodno predstavitev, potem pa dobijo besedo poročevalci v senci in potem kdorkoli bo še želel besedo. Andreja, izvoli. Thank you very much, Silvia.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 Eh, bomo ta potencial eh, izčrpali. Tukaj gre za 90 milijonov mladih v Evropi. Gospodarska kriza je mlade v Evropi izredno prizadela. Razkol med posamečnimi skupinami eh, je postal vedno večji. Številni se ne morajo več odeležiti družabnega življenja nekateri so izključeni, postanejo pasivni ali pa se radikalizirajo in to so nevarnosti, ki zadevajo to skupino. Na vsak način je pomembno, da nadaljujemo za strategijo Evropske unije za mlade in da jo preverjamo. Politika za mlade je v pristojnosti držav članic. Evropska unija lahko vzpostavi okvir in lahko uporabimo način odprte koordinacije. To pomeni, da znotraj Evropskega sveta eh, ministri za mlade eh, vzpostavijo cilje, ki se nanašajo na strategijo, na strategijo EU za mlade. Države članice pa lahko potem odločijo, katere instrumente želijo do katere mere uporabljati. V primeru tistih držav članic, pri katerih eh, kazalniki kažejo slabše rezultate, bi morali inštrumente uporabljati v večji meri. Jasno se je pokazalo, da imajo določene države članice različne probleme in zato eh, ne moramo izbrati enega sredstva, ki bi koristilo vsem. Na vsak način pa se splača uporabljati preverjanje in uspešne instrumente. Okvir strategije EU za mlade se nanaša na obdobje 2010-2018. Eh, eh, nanaša se na splošno in poklicno izobraževanje, potem podjetništvo, zdravje, dobro počutje, udeležbo, eh, prostovoljne dejavnosti, družbeno vključenost mladi v svetu, in pa kultura in ustvarjalnost. To, je, to so torej eh, področja oziroma to je poglavitnih osem področji. Potem so tukaj še določene prioritete, eh, olajšanje prehoda iz, pokli, iz šolskega na poklicno življenje, potem eh, drugič, da javna udeležba pri družbenem in političnem življenju, torej mladih, njihovo udeležbo je treba okrepiti. V zadnjem času smo priča radikalizacije in to pomeni, da moramo na tem področju nujno ukrepati in da moramo te eh, prioritete uresničevati. Kot je povedala že gospa predsedujoča, se vsake tri leta pregleda strategija za mlade. Gospod Papa Nikolao je bil tisti, ki je bil pristojen oziroma ki je zapisal poročilo o eh, zadnjem pregledu strategije EU za mlade in jaz nadaljujem njegovo delo. Svet in komisija sta decembra preteklega leta izdelala poročilo o strategiji za mlade oziroma o izvajanju strategije za mlade in to besedilo je podlaga za moje poročilo. To poročilo se ukvarja z različnimi ukrepi na ravni Evropske unije, eh, ukvarja se tudi z instrumenti nacionalnih držav članic in pa z ukrepi na nacionalni ravni. Um, za nami so različna srečanja za zainteresirano javnostjo, tudi v okviru um, mednarodnega eh, foruma mladih. In informacije iz teh uh, virov so tudi podlaga za moje poročilo beležimo trende na področju politike mladih. Kar se tiče področja izobraževanja, so trendi pozitivni, čeprav obstajajo še vedno velike razlike pri rezultatih eh, med različnimi državami članicami. Kar se tiče hitrih oziroma preskornih prekinitev eh, šolanja, je trend negativen. Leta 2014 je znašal odstotek tistih, ki so prezgodaj, prehitro zaključili šolanje, nekaj čez 11 odstotkov. V nekaterih eh, državah članicah, kot so naprimer Španija, Malta, Italija in Romunija, pa eh, rezultati žal niso tako dobri. Poleg tega lahko ugotovimo, da so današnji mladi mnogo bolj izobraženi kot pretekle generacije. Udeležba oziroma delež um, tistih, ki so zaključeni fakulteto, znaša nekaj čez 37 odstotkov. To pomeni, da ima ena tretjina mladih, torej med 30 in 35 letom, visokošolski zaključek. Toda ne glede na to je stopna brezposelnosti v skupini tistih, ki imajo visokošolski zaključek, razmeroma visoka. In razlog za to je, da kvalifikacije ne ustrezajo eh, eh, razmeram na trgu dela. Zato bi bilo zelo pomembno obi področji povezati. Nekateri mladi so preveč kvalificirani. Imamo pa tudi druge skupine, ki, za katere bi morali organizirati nadaljne iz, izobraževanje in tako naprej. Številni mladi so dejavni na uh, lokalni, uh, tudi nacionalni ravni v družabnem življenju. Številni mladi uh, pripadajo kakršnikoli spletni formi, eh, eh platformi ali pa eh, uporabljajo eh, družbene medije. To pomeni, da mladi niso izolirani, ampak to še ne pomeni, da so politično dejavni. Velika večina jih ne gre voliti in ne uporabljajo uh, vseh svojih pravic. Podatki iz leta 2014 kažejo sledeče. Približno ena polovica mladih pripada nekemu klubu, um, omrežju ali organizaciji, to je pozitiven trend. Treba je poskrbeti za to, da bodo Eh, te organizacije eh, pripomogle k temu, da se bo družbena eh, udeležba povečala. Mladi težko najdejo visoka kakovostna delovna mesta. To pomeni, da so vedno kasneje samostojni. V zadnjih letih se je brezposelnost v državah znižala, ampak brezposelnost mladih še vedno predstavlja velik problem. a eh, najvišji odstotek je znašal 23,4. Ta hip pa je eh, stopna brezposelnosti mladih 20 odstotkov. Pa vendarle moramo žal ugotoviti, da uh, brezposelnost mladih v številnih državah še vedno predstavlja velik problem. Kot sem že dejala, imamo v Evropi okrog 90 milijonov mladih. 8,7 milijonov jih je uh, trajno brezposelnih, eh, nekaj čez 13 milijonov uh, jih sodi v tisto skupino, ki ne delajo, pa tudi nimajo kakršnega šolskega zaključka in niso opravili nobenega poklicnega usposabljanja. Eh, številni eh, mladi pa so tudi ogroženi eh, zaradi revščine, okrog 27 milijonov. Številni mladi so tudi marginalizirani. Vedno več mladih je marginaliziranih. In žal ni dovolj mladih, ki bi se odeleževali družbenega in kulturnega življenja. In naša naloga je v prvi vrsti ta, da da bi mlade pritegnili v družbeno življenje, da bi prispevali k pozitivnim demografskim trendom, da bi prispevali k gospodarskemu življenju. Seveda je naloga držav članic ta, da mladim omogočijo to, da ustvarijo družino, da najdajo delovno mesto in države članice morajo torej sprejeti ustrezne ukrepe. Poleg tega menim, da je treba pri vrednotenju strategije EU zamiti tudi na prihodnost oziroma eh, perspektive za prihodnosti. Izdelati moramo eh, ukrepe v zvezi s tem, kako bi znižali brezposobnost mladih, kako bi lahko izboljšali življensko kakovost mladih, kako bi lahko poskrbeli za enake možnosti kako bi lahko pripomogli k temu, da bi okrepili vključenost mladih in pa njihovo udeležbo in kako bi lahko poskrbeli za to, da bi preprečili radikalizacijo mladih. Države članice imajo v zvezi s tem odgovornost in nasplošno lahko rečemo, da je tukaj zelo pomembno koordiniranje. Poleg tega pa potrebujemo konkretne ukrepe sa strani držav članic in države članice so tiste, ki lahko na tem področju nekaj konkretnega storijo. Moje poročilo torej sledi tem ciljem. Kar se tiče strukture besedila, je, najdete v besedilu različna področja. Ukvarjam se s temami, kot so naprimer možnosti financiranja za projekte mladih. Omenjam tudi Erasmus Plus, Evropski socialni sklad, potem eh, pobudo za zaposlovanje mladih. V mojem poročilu gre tudi za odgovornost držav članic in pa za ukrepe, ki jih lahko izvajajo države članice. Govorila bom tudi o izvajanju pobude za zaposlovanje mladih in pa o izvajanju eh, jamstva za mlade. Poleg tega mislim, da bi morali povedati tudi nekaj o inštrumentih, ki lahko prispevajo k temu, da bodo mladi lahko našli visoko kakovostna delovna mesta. tako da bodo mladi lahko postali samostojni. Poskrbiti moramo za to, da bo eh, prišlo do usklajevanja med kompetencami mladih in pa potreb eh, na trgu dela. To bi lahko zagotovili sa štipendijami ali pa za drugimi inštrumenti. Zaposlovanje mladih je izredno pomembno. Pa to tudi sposobnost zaposlitve oziroma zaposljivost, tudi podjetništvo je pomembno. Podjetniški duh, po mojem mnenju, je to nekaj zelo pomembnega. Eh, programi nadaljnega izobraževanja in usposabljanja se tudi omenjajo v mojem besedilu. Ukvarjam se tudi z dejavno udeležbo mladih, to sem že povdarila. Ta udeležba še ni zadovoljiva, kar izhaja iz statističnih podatkov. Nove eh, komunikacijske eh, tehnologije je treba izkoristiti pa tudi uh, družbene medije, zato da bomo uh, preko njih vključili mlade treba je spodbujati eh, vključenost. Mm, zelo pomembno, podro, zelo pomembno področje so tudi dobro počutje, šport, zdravje. In kot zadnjo točko naj omenim še to, da je treba poudariti lokalne in regionalne organizacije in pa organizacije za mlade, pa tudi omrežja za mlade. Vse to je treba podpreti. Potrebno je usvetliti določene vidike sodelovanje med eh, družinami, med šolami in eh, družinami, med crkvenimi organizacijami. Potrebujemo tudi strukturirani dialog za organizacijami mladih. Tudi to je zelo pomembno. Na lokalni in regionalni ravni eh, moramo vključiti ehm, tudi lokalne organizacije za mlade. Hvala lepa. Hvala lepa zdi se mi da gre za program ki poudarja kaj vse je treba okrepiti v osnovi se moramo zavezati zavedati da smo v novem odnosu z mladimi, v mislih imam strukturiran dialog, ki je bil omenjen prej. To pomeni, da moramo imeti več možnosti za dialog, mlade smatrati kot partnerje. Zelo zanimivo je tudi to, da ste omenili slabosti, pa tudi močne točke novih mladih generacij. To je treba v večji meri poudariti, te močne točke je treba bolje izkoristiti. Zdaj ne bi dodajala nič več ampak kasneje bi pa tudi sama nekaj dodala k temu poročilu, ki se zdi, da bo zelo pomembno. Besedo bi dala trem poročevalcem v sencu, gospod Nekov, Čambaski in Maragal. Najprej kolega Nekov, izvolite. Благодаря, Силвия. Надявам се да имам повече от една минута. И от 30 секунди. Налепша хвала, Силвия. Упам да бом тократ мео веч от 30 секунд, озрома 1 минута часа. Bil sem poročevalec v senci za to poročilo, tako da govorim kot poročevalec v senci, pa tudi kot predstavnik, predstavnik mladih. Osredotočil se bom na nekaj zanimivih elementov. Ko razvijamo politiko za mlade, moramo upoštevati njihovo mnenje, mnenje mladih. Ravno zato sem sam o tem poročilu govoril tudi na um, Evropskem mladinskem forumu. Uh, obdobje ocene 2010-2018. Eh, strinjam se z analizo, eh, ki je bila predstavljena, imam pa nekaj pomislekov in eh, nekaj predlogov rešitev. Strinjam se, da ni sinergije med strategijo za mlade in drugimi evropskimi strategijami. Politika za mlade ne more delovati sama, samceta in, in izolirana strategija za usposabljanje in izobraževanje 2020, naprimer, ne predideva okvira sodelovanja s to strategijo za mlade. In to je zame presenetljivo. Strategija za mlade je namreč ena izmed najpomembnejših. Poročilo pravi, da 57 odstotkov organizacij mladi, eh, mladih trdi, da njihova mnenja niso upoštevana pri oblikovanju politike za mlade. Eh, mladi so torej tisti, ki spodbujamo, da eh, z nami sodelujejo, na to pa ne upoštevamo njihovih stališč. In eh, ravno zato menim, da moramo vedno znova prositi za mnenje mladih. Na to, ko nam svoje mnenje predstavijo, pa uh, jim moramo dati povratne informacije in povedati, če smo nekaj upoštevali uh, ali ne in zakaj. Stopnja brezposelnosti med eh, mladimi je višja kot splošna splo, stopnja brezposelnosti in to je zaskrbljujoče. Po drugi strani mladi, ki prihajajo iz tretjih držav, migranti in begunci, še bolj trpijo zaradi tega. Zagotoviti moramo ustrezno politiko vključevanja. Vključevanje seveda ni preprosta naloga, na vkljub eh, veliko truda, ki je uložen eh, v eh, to področje. Mladi morajo pogosto delati na delovnih mestih, ki niso prilagojena njihovim kvalifikacijam. Kakšne so rešitve? Če želimo izboljšati zaposljivost mladih, potem se moramo posvetiti različnim ukrepom in ti ukrepi morajo biti prioritete narave v naslednjih treh letih. Najprej je treba vlagati v horizontalne spretnosti, kot je naprimer podjetništvo, eh, učenje tujih jezikov in pa eh, mobilnost eh, od osnovne šole naprej. Na ta način bodo mladi precej sposobnejši, precej bolj prilagodljivi za različna okolja sploh glede na to, da živimo in delujemo v globaliziranem svetu. Še en predlog, eh, ki ga imam, je naslednji. Po mojem mnenju so eh, sposobnosti, eh, ki jih mladi pridobijo iz neformalnega izobraževanja, pomembne in jih je treba upoštevati. Skupaj s solidarnostno mrežo smo se pogovarjali o tej pobudi in lani smo si prizadevali za popularizacijo eh, neformalnega eh, usposabljanja. Vse do leta 2018 naj bi sledili priporočilom, v skladu s katerimi bi morale države članice vzpostaviti sisteme za neformalno usposabljanje. Nekatere države, eh, kot je moja, naprimer Bolgarija, zamujajo, pri tovrstnih ukrepih, druge pa upravljajo svoje delo. Ampak v vsakem primeru so te strategije bistvenega pomena za to, da priznamo obstoj novih kompetenc, novih spretnosti. Še ena pomembna tema eh, so migranti, ki včasih nimajo ustreznih eh, spretnosti in kompetenc validacija neformalnega uh, usposabljanja lahko prinese prednosti tudi z tega vidika. To je lahko zelo uporabno orodje za hitrejšo socializacijo in, in vključevanje mladih uh, migrantov, eh, ki prihajajo v našo družbo. In to bi moral biti del poročila odbora za kulturo in izobraževanje. Kolegica Bokskoreva je govorila o podjetništvu. Mislim, da bi morali na tem področju izpostaviti uh, tudi takšna vprašanja. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa dobi besedo kolega Džambaski, potem pa Maragali, izvolite. To, vžajamo, gospožu Bočkor, vžajami kolegi. Najlepša hvala, gospa predsednica, gospa Bočkor. Uh, kolegi in kolegice, mladi se soočajo z velikimi izzivi in eh, to je zame zelo pomembno. Mladi v Evropske uniji eh, se soočajo z velikimi izzivi. Pogosto je edina eh, pot naprej, da odidejo v tujino. Govorili smo naprimer o begu možganov in nočemo, da prihaja do tega. Statistika jasno kaže, kakšne so razmere v Evropski uniji. Več kot 5 milijonov evropejcev pod 25 eh, leti eh, so brez, je brezposelnih. Eh, Evropska unija pravi, da je boj proti brezposobnosti prioriteta in pripravlja več različnih ukrepov. Eh, eden od teh ukrepov je jamstvo za mlade. To je nov instrument, s katerim bi naj zagotovili, da mladi, mlajši od 25 eh, let, dobijo priložnost za delovno mesto, za usposabljanje, za nadaljevanje izobražanja znotraj štirih mesecev po tem, ko končajo izobraževalni proces. Eh, to je pozitiven korak naprej, ni pa to končna rešitev. Če želimo biti uspešni, če želimo zagotoviti, da bodo mladi imeli priložnosti v življenju, potem moramo izbrati pravo politiko, prave ukrepe. Zagotoviti moramo, da se ti ukrepi na to tudi izvajajo. Če želimo, da je neka politika uspešna, jo moramo izvajati in na to tudi spreminjati, prilagajati. Pozdravljam poročila o izvajanju. Prisluhniti moramo eh, mladinskim organizacijam. Te so namreč mladim najbliže. Poznajo njihove sanje, poznajo eh, njihova stališča. Prisluhniti jim moramo eh, in povedali nam bodo, kakšne rešitve predlagajo za rešitev te eh, krize. Veselim se že eh, sodelovanja z gospod Bočkor. Hvala. Zdaj pa kolega Maragal. Najlepša hvala, gospa predsednica. Nažalost nisem slišal celotne predstavitve in zato se opravičujem. Vseeno pa uh, menim, da imamo še veliko časa za uh, vse to, tako da bom podal nekaj splošnih komentarjev. V angliščini uporabljamo eh, izraz, ki morda velja tudi za to področje. Češ, da lahko eh, denar mečemo v črno luknjo teh težav pa ne bomo nikoli rešili. Imamo veliko ukrepov, imamo naprimer uh, eh, različne pobude za mlade in to je ena stvar. Paziti moramo, da pravilno razumemo, odnose med vzroki in posledicami. Vem, da seveda niso razmere enake posod po Evropi, ampak brez dvoma se podobna vprašanja in podobne težave porajajo in pojavljajo v več različnih državah. Eh, govorim naprimer tudi o evropskih sredstvih. Dobro bi bilo, da bi ugotovili, kaj namerava vsaka država članica narediti z lastnimi programi in naložbami. Na ta način bi eh, lahko na to ugotovili, eh, kakšen rezultat daje javna politika na tem področju. Mislim pa, da moramo v vsakem primeru bolje poznati, kaj se dogaja, kaj se trenutno izvaja, na to pa bomo lahko eh, konsolidirali obstoječe programe, jih med sabo povezali. to mora biti del socialne politike, ki pokriva mlade. Mislim, da potrebujemo tudi skupne kazalnike. Seveda ne smemo eh, podvajati dela, ki je že bilo upravljeno, naprimer kakšna je stopnja brezposobnosti in tako naprej. Ampak, če želimo eh, beležiti razvoj dogodkov, če želimo slediti napredku, Eh, potem potrebujemo kazalnike, potem eh, potrebujemo nekakšne primerjalne standarde. Na to potrebujemo tudi kriterije za eh, večjo stopnjo prožnosti. Zagodoviti moramo dejansko spoštovanje načela subsidijarnosti. Na ta način bodo ljudje imeli svobodne roke, proste roke, ko razpolagajo sredstvi, ki so na voljo. Ne smemo biti preveč rigidni, ne smemo biti preveč strogi pri predpisovanju uporabe eh, sredstev. In še ena stvar imamo eh, pobudo za mlade. Če ne bomo imeli dovolj informacij, potem ne bomo eh, mogli pridobiti nobenega dodatnega evra, glede na to, kaj je na voljo znotraj tega sklada. in to je nespametno, glede na to, eh, kako nujna je ta situacija in kako nujni so ukrepi. Več prožnosti, skupni eh, kazalniki, eh, zato prosim, poznati moramo obseg ovojnice, tako na evropski ravni, kot tudi na ravni držav članic, vedeti moramo, kateri ukrepi so najbolj učinkoviti po državah. Tukaj moramo sodelovati eh, z Evropsko komisijo in z državami članicami. Ugotoviti moramo, do kakšnih sprememb je prišlo eh, v državah članicah. Tako bomo lahko pripravili priporočila. Zdaj imamo še dva prispevka. Prva je gospa Šojdrova, lepo na kratko prosim, potem komisija, predstavnika foruma in potem poročevalko. Manj kot 15 minut imamo na voljo, 12 minut recimo. Budite kratki, prosim. Ja, bodu veľmi stručná, pretože kolegyne Bočko. Najlepša hvala. Kratka bom. Kolegica poročevalka je dobro opisala eh, razmere in obelodanila predloge za prihodnost, tako da se tega ne bom dotikala. Ampak, ko govorimo o učinkovitosti uporabe uloženih eh, sredstev, moramo upoštevati nekatere odgovore, ki jih že imamo. Vemo, da jamstveni programi zmanjšujejo brezposelnost. Vemo, da Erasmus za eh, terciarno izobraževanje pomeni dvakrat večjo možnost uspeha pri iskanju delovnega mesta vemo, da tisti, ki eh, se odeležijo programa Erasmus, eh, pogosteje glasujejo. 80 odstotkov jih glasuje na volitvah. To so rezultati in če so programi dobri, potem smo lahko učinkovitejši. Mladinske organizacije imajo določeno odgovornost, zanimajo se Eh, za prihodnost Evropske unije imamo eh, Evropski parlament mladih in nekatere druge organizacije, ki so zelo aktivne. In to je eh, zame dovolj dober dokaz, ki kaže, da mladi želijo sodelovati na tej ravni. Za njih je to zelo pomembno, ko smo sami odraščali uh,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 Hvala lepa. E, dovolite tri kratke pripombe. Pravzaprav bi rad nekoliko razširil to, kar je dejala gospa Bočkor. Pomembno je, da mladi brez e, subsidijarnosti ne morajo obstajati. Imamo oziroma e, ne moramo zapisati strogih pravil za prihodnost mladih. Lahko uvedemo samo priporočila. Nadalje skupnosti na kraju samem. Po eni strani imamo globalizacijo, e, Torej, kakšen odstotek mladih zadeva Erasmus, naprimer, to je drugo vprašanje, ampak lokalne skupnosti je treba med seboj povezati, to je zelo pomembno. Kajti ne moramo omogočiti Če ne moremo uh, omogočiti tega, da bi mladi pognali korenine v svojih lastnih krajih, potem ne bomo prišli veliko uh, naprej. Potem, kar se tiče usmerjanja uh, mladih. Če, uh, ko so mladi zunaj šole in večino svojega življenja preživijo zunaj šole, uh, Um, e, potem tam nimamo veliko strokovnjakov za mlade. Mislim, da bi se morali osredotočati tudi na to področje. V Evropi imamo različne rešitve. Imamo nemški model, imamo skandinavski model, naprimer. Potem imamo še policijo, ampak e, pravzaprav ti nimam e, ravno v mislih. Pravzaprav gre tu bolj za preprečevanje in sa policijo bi morali sodelovati pri preprečevanju. In tretjič, nekaj se mi zdi zelo pomembno. Morali bi si pogledati, kakšen problem imajo mladi. Torej, kako bi se lahko mladi nekako zasidrali, kako bi lahko začeli z neodvisnim življenjem. In pri tem jih je treba podpreti. Tudi zato obstajajo različni modeli. Tudi to je zelo pomembna točka za mlade in morda bi morali tudi to vključiti v poročilo. Hvala lepa, zdaj pa komisija. Z nami je vodja enote za politiko, Harald Hartung. Izvolite. Najlepša hvala. Najprej bi se rad v imenu komisije zahvalil poročevalki in poročevalcem v senci za zelo natančen opis razmer na področju mladih in za izpostavitev določenih prednostnih nalog, ki jih moramo izpolniti. Izvajanje eh, politike za mlade poteka na lokalni in regionalni ravni, vsaj večinoma. Evropska unija pa podpira in dopolnjuje ukrepe, eh, ki se izvajajo na nacionalni ravni. Zakaj se pogovarjamo o tem? Mi smo tisti, ki pomagamo pri koordinaciji, zato da bi okrepili eh, posamezne talente mladih. Vzpostaviti želimo okolje, v katerem lahko mladi, ne glede na to, s kakšnimi izzivi se soočajo, eh, razvijajo svoje talente. pripravili smo torej strategijo za mlade in eh, z veseljem lahko poročamo, da je bilo doseženega veliko napredka. Kje lahko najdete te informacije? Imamo poročilo o mladih, tisti, ki pa se želite poglobiti eh, v te stvari, pa imamo še eh, dva dokumenta komisije o mladih in o politiki za mlade kmalo pa bomo na spletu eh, dali na voljo tudi podatke na podlagi 41 eh, kazalnikov za mlade, eh, podatke po posameznih državah. Naslednje leto eh, bomo objavili prva poglavja eh, wiki platforme za mlade in tam boste prav tako lahko našli več eh, informacij prek strategije za mlade smo sedaj zagotovili eh, to, da imajo praktično vse države članice politiko za mlade. Na zadnje so to naredile. Eh, je to naredilo 11 novih držav članic, tudi na lokalni in regionalni ravni obstajajo takšne politike in to je pozitiven signal. Drugi element eh, je naslednje. Sedaj smo dosegli dogovor s svetom v okviru strategije za mlade imamo uh, delovne načrte sveta in eh, te izvajamo v skladu s prednostnimi nalogami skupaj s komisijo uh, in skupaj z državami članicami. Tretji element, uh, ukrepi, ki obstajajo, razmeroma dobro delujejo, moramo pa določene stvari izpiliti. Naj v zvezi s tem izpostavim dva uh, pomembna vidika. prvič priznavanje uh, neformalnih spretnosti in znanj. Ko se ljudje učijo v uh, programih usposabljanja na delovnem mestu, moramo uh, to usposabljanje priznati. Imamo 500 tisoč uh, takšnih uh, primerov, moramo pa izboljšati samo izvajanje te scheme. In na to še vprašanje sodelovanja. Mladi ne sodelujejo več v tradicionalnih oblikah eh, demokracije, glasovanja in tako naprej. To je ena plat medalje. Druga plat medalje pa je ta, da so mladi politično aktivni, da jih to zanima, da želijo sodelovati, ampak ne s pomočjo orodi, ki obstajajo. Usposabljati in izobraževati jih želimo uh, za orodja, ki si jih sami želijo. Prilagoditi moramo ta orodja njihovim potrebam. S pomočjo strukturnega dialoga bomo izboljšali uh, naš način komunikacije, potrebujemo tudi povratne informacije, kot ste dejali. Eh, povedati moramo mladim, eh, kako smo upoštevali ali ne njihove predloge. Prav imate, tu moramo izboljšati naše delo. Naš komisar se je zavezal k temu, da bomo dosegli en milijon mladih, da bomo stopili v stik s tistimi, ki ponavadi ne sodelujejo v tem demokratičnem procesu, da jim bomo dali platformo in da bomo upoštevali njihove eh, komentarje. Toliko. Hvala lepa, zelo zanimivo in izčrpno. Zdaj imamo pa pet minut. Torej, strukturiran dialog. John Wilker, predstavnik Evropskega mladinskega foruma in potem naša poročevalka. Časa je res malo, ampak zelo pomembno je, da vas slišimo. So many... Najlepša hvala, gospa predsednica. Veseli nas, da je toliko članov odbora za kulturo in izobraževanje opazilo naše eh, poročilo, da ga poznajo. Eh, to je dopolnilno delo eh, delu Evropske komisije z našega vidika, vidika mladih. Mislim, da je to zelo pomembno. Eh, pokrivamo vse faze od ocene do izvajanja. Le tako lahko izkoristimo to znanje z terena, eh, ki ga imajo mladi in mladinske organizacije. Mi smo pripravljeni sodelovati z odborom za kulturo pri tem poročilu, zato da bi ustvarili eh, dodatno sinergijo med različnimi strategijami, da bi torej Eh, mladinsko politiko horizontalno vključili vse uh, možne politike in strategije, zato da bi bolje izvajali nacionalno politiko, zato da bi uh, razvili primerjalne standarde, ki bodo omogočili primerjave med državami članicami in zato da bi vključili mlade in mladinske organizacije v vse faze delovanja, začenši z lokalno uh, ravnjo, ki je najbliže mladim posod po Evropi. Hvala. Te. Hvala lepa. Poročevalka in poročevalci v senci so že pokazali, da so zelo pozorno prebrali vaše poročilo in mislim, da bo treba tudi delati čim bolj inovativno in dojeti vaše potrebe. Zdaj pa besedo dajem še poročevalki, gospe Boksor. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Prisrčno se zahvaljujem vsem kolegom in vsem poročevalcem v Sinci. Hvala lepa za vaše prispevke, za vaše pobude. Veselim se dobrega sodelovanja. Upam, da nam bo uspelo napisati dobro poročilo. In upam, da bomo nadaljevali tudi z dialogom z Evropskim forumom mladih. Hvala. Eh, allora, il, il draft report sarà. Osnutek poročila bo predstavljen 18. in 19. aprila. Potem pa imamo druge datume za predloge sprememb, ampak najbolj pomembna informacija je bila tale. Hvala še enkrat vsem vam, hvala poročevalki, hvala mladinskemu forumu, hvala sekretarjatu. Zdaj pa že pričakujemo. Allora, sì, il... Torej, komisar prihaja in čakamo, da se nam pridruži. Pet minut pauza morda. Z veseljem, dan je bil dolg, ampak upam, da nas bo potem še več, glede na to, da se bomo srečali s komisarjem. Pet minut torej v pričakovanju komisarja.

Dear colleague, can we start? If you can take your... Kolegi, prosim, da se posedete, tako da bomo lahko začeli. Hvala. Sedaj bomo ponovno začeli. Hvala, da ste se uh, nam ponovno pridružili, gospod komisar. Veseli nas, da uh, nadaljujemo s tem našim dialogom. Sedaj pa bom nadaljevala v italijanščini. Zelo veseli smo, da je z nami komisar Navračič, ki bo danes gost našega odbora. Gre za redno izmenjavo mnen. Ta je predvidena in je del strukturiranega dialoga. Prosim za mm, malo tišine. Anche perché sicuramente questo sarà eh, un anno. E Letošnje leto je leto, v katerem, vsaj upam tako, se bomo več ukvarjali z vprašanji povezanimi s kulturo, z audiovizualnimi sredstvi, z politiko mladih, o tem smo nedavno govorili, tudi s poročilom, ki ga bo predstavil naš odbor. V delovnem programu odbora in parlamenta nasploh je prisluhniti vsemu, kar namerava komisija predložiti. V mislih imam vse ukrepe po Parizu. Imeli smo zelo zanimivo poročilo o medkulturnem dialogu in preprečevanju radikalizacije. Potem imamo agendo za nove kompetence za Evropo. Veščine za delovna mesta tu resnično si želimo, da se izobraževanje močno, močno skoncentrira na to. V mislih nimamo samo um, izobraževanja, pač pa tudi vzgojo, namreč prihodnosti se lahko uspešno lotimo samo ob dobri kulturni osnovi. Vemo, da sodelujete generalni direktorat za izobraževanje, Zelo pomembno je, da se dela na čim bolj integriran način in 24. februarja bo svet ministrov za izobraževanje obravnaval to tematiko o prisotnosti dveh komisarjev. To je zelo pomembno. Odbor za kulturo skupaj z odborom za zaposlovanje bo obravnaval to tematiko o prisotnosti dveh komisarjev na našo željo. Ne želimo namreč, da bi tu prihajalo do neravnovesi. Prav tako je za nas zelo pomembna tematika, ki se nanaša na avtorske pravice, potem zelo pomembna je tematika prenosljivosti, o tem je govorila tudi komisija, tu je treba delati skupaj z generalnim direktoratom za povezovanje. Prebirali smo tudi izjave komisarja, avtorsko pravo ni problem, pač pa je del rešitve za to, da najdemo ustrezno ravnovesje in resnično upamo, da bo to tudi ustrezno poudarjeno v projektih komisije. Slišali smo tudi najavo in sicer naj bi marca dobili kulturno diplomacijo. Komisarka Gomerini oziroma visoka predstavnica Mogherini, eh, komisar Navrečič in komisar za sodelovanje. To je zelo pomembno za uresničevanje večletnih programov. In na ta način bomo dobili načrt dela za letošnje leto. Seveda pa je zelo pomembno tudi izobraževanje v okviru projektov za migrante. Zato nas zelo zanima, kaj nam boste povedali o teh konkretnih temah, kakšni so predlogi komisije, kakšne so zaveze. S tem vam takoj dajem besedo za kakih 15 minut, kolikor boste pač potrebovali, zato da nam predstavite vaš program, tako da bomo na tekočem, potem pa bodo dobili kolegi besedo za vprašanja, vi pa za odgovore. Še enkrat hvala, da ste danes z nami. Good afternoon. Thank you very much. Honorable Lep pozdrav in najlepša hvala za besedo. Spoštovani poslanci in poslanke, gospa Kosta, predsednica odbora, je eh, prav pravilno naštela eh, osnovne teme mojega uvodnega nagovora. Dovolite, da se sedaj lotim posameznih eh, tem. V prvi polovici leta bo agenda za veščine verjetno najpomembnejša tema tako za vas, kot tudi za nas v komisiji. Skupaj s kolegico Marjan Tyson eh, pripravljava pobudo komisije za veščine. Čez nekaj mesecev bomo predstavili eh, predlog za veščine in poskušali eh, pokriti neravnovese na tem področju šli bomo še onkraj tega. Izobraževalni in, usposob, uh, in sistemi usposabljanja v Evropi morajo zagotoviti, da so ljudje ustrezno usposobljeni za uh, priložnosti na trgu dela. Karijere uh, se danes hitro spreminjajo v tem sodobnem svetu. Naši sistemi izobraževanja in usposabljanja trenutno ne delujejo dobro. Preveč ljudi preneha z izobraževanjem prehitro in uh, premalo ljudi pridobi ustrezne uh, veščine. Premalo uh, diplomirancev uh, pridobi ustrezne, ustrezna znanja za trg dela. Izjiv, s katerim se soočamo, je zagotoviti uh, ustrezna znanja in ustrezen pristop. Prožnost, ustvarjalnost, reševanje problemov, komunikacija, znanje tujih jezikov in kritično mišljenje, to so nekatere kompetence, ki jih iščejo delodajalci. Bolj zgodaj, kot ljudje pridobijo te eh, spretnosti in ta znanja, bolje eh, za njih. Kje naj začnemo s tem delom? V učilnici, če ne prej. Začeti je treba v zgodnjem otroštvu. Osredotočiti se moramo eh, na šolanje, na to pa te veščine obnavljati eh, tekom izobraževanja in usposabljanja odraslih. Potrebujemo agendo, ki je dolgoročne narave, ki se ne uh, osredotoča zgolj na poklicno usposabljanje in na eh, večjo zaposljivost. S komisarko Tyson se strinjava glede tega pristopa in sva pripravljena eh, na pogovore z vami in pa na eh, pogovore z odborom za zaposlovanje in socialne zadeve. Zame je še posebej pomembno vprašanje učenja podjetništva. To je izjemno pomembna veščina. In Agenda za veščine bo poskušala bolje izkoristiti eh, talent evropejcev in evropejk, ki se bodo lahko na, na ta način postavili na lastne eh, noge, eh, izboljšali svojo ustvarjalnost, bolje bodo delovali v ekipah. S tem bomo lahko dosegli tiste cilje, ki ste jih eh, izpostavili v vašem poročilu, ki ga je oblikovala gospa Mihajla Šojdrova če imamo prave eh, veščine, prave kompetence, potem je lažje najti eh, službo, kar pomeni, da se lahko izognemo socialni izključenosti. Narediti pa moramo še več za to, da pokrijemo eh, mlade iz vseh različnih okoliščin. Preprečiti moramo ljudem, da obstanejo kje na robu družbe, da preidejo v radikalizem pred približno letom niso izobraževalni ministri iz vseh držav članic eh, sprejeli zavezo za eh, spoštovanje in promocijo naših vrednot s pomočjo izobraževanja. Kmalo pa bom predstavil konkretne ukrepe za izvajanje te zaveze na evropski, nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Dovolite mi, da na kratko opišem nekatere pobude, ki jih bom predlagal. Prvič, želim, da eh, okrepimo izmenjave med državami članicami in na ta način ugotovimo, kateri ukrepi delujejo. Radikalizacija je evropski problem. Eh, države, regije in mesta bodo veliko pridobile eh, s tem, ko bo odkrile pobude, ki so že obrodile sadove neke druge. Drugič. V najboljši možni meri moramo izkoristiti evropska sredstva. Naš program Erasmus Plus ima ključno vlogo pri tem. Sam sem že zagotovil, da bomo imeli 400 milijonov evrov sredstev v naslednji nekaj let za projekte na področju uh, vključevanja in spoštovanja uh, vrednot kmalo pa bom predstavil projekt v višini 13 milijonov uh, evrov. Ta sredstva morajo biti na voljo regijam in eh, mestom, ki se soočajo s socialno izključenostjo. Nekateri potrebujejo ta sredstva bolj kot drugi. Tretjič, okrepiti moramo podporo za učitelje. Rad bi učinkoviteje uporabljal obstoječa orodja. Eh, razširil bi rad njihovo uporabo. razširiti želim e-twinning in pa spletno platformo, ki povezuje 300 tisoč učiteljev uh, iz vseh eh, koncev in krajev. Poleg tega bom zagotovil virtualne uh, izmenjave Erasmus med uh, mladimi iz Evrope in tretjih držav. Kmalo bomo predstavili pilotni projekt, s katerim uh, želimo poskrbeti za 10 tisoč uh, učencev in študentov letos. Četrtič, želim ustvariti posebno uh, nagrado za vključujoče športne klube, zato da bi se lahko poklonili njihovemu modelu. Eh, športniki, podjetniki, umetniki in tudi nekda, nekdani uh, radikalizirani ljudje, uh, takšne osebe morajo imeti možnost, da obiščajo šole in tam govorijo o svojih izkušnjah. Petič, rad bi podprl tudi, tudi uh, delavce, ki sodelujejo z mladimi. Oni imajo priložnost, da sodelujejo uh, z mladimi, še posebej tistimi, ki so uh, najbolj ranljivi. Če želimo, da imajo ustrezne veščine za to, da se borijo proti radikalizaciji, potem potrebujemo posebne ukrepe in komisija bo razvila poseben eh, nabor ukrepov za to. Razširiti želim eh, priložnosti eh, Eh, prostovoljstva, tako da bo več ljudi vključeno v te scheme. Med kratki, pred kratkim je bilo govora o uh, medkulturnem dialogu, o kulturni raznolikosti, o spoštovanju uh, spoštovanja evropskih vrednot. Rad bi se zahvalil vsem, še posebej Julie Ward, za ta pomemben prispevek uh, k našemu delu. Sedaj pa bi se dotaknil še uh, novih migrantov in beguncev. Izobraževanje ima, ima spet izjemno pomembno vlogo pri tem. Bistvenega pomena je namreč, da ti ljudje najdejo svoje mesto v naši družbi. Komisija pripravlja vrsto pobud, s katerimi želimo podpreti eh, begunce in migrante pri vključevanju v družbo. Predstavili eh, bomo to schemo eh, spomladi. Nekatere države članice so že sprejele zakonodajne akte, s katerimi bodo zagotovile izobraževanje in podporo. Nizozemsko predsedstvo pa pripravlja vrsto uh, aktivnosti, s katerimi bodo zagotovili, da se bodo države druga v druge česa naučile. Na ravni Evropske unije uh, delamo z različnimi uh, centri posod po Evropi, zato da bi pomagali migrantom pri priznavanju njihov, uh, njihovih diplom. Želimo, da študenti in učenci nadaljujejo z izobraževanjem uh, Eh, in da pridobijo ustrezne kvalifikacije. S pomočjo eh, programa Erasmus Plus bomo ponudili tudi spletne eh, programe. Obene bomo zagotovili lažje sodelovanje v programih Marie Sklodovska Curie. Promocija medkulturnega razumevanja v Evropi je bistvenega pomena. Več moramo narediti tudi zato, da okrepimo dialog eh, z našimi partnerji drugot po svetu. Kulturna diplomacija eh, je zelo pomembna z eh, tega vidika. Pri tem imam v mislih nekakšen proces vzajemnega učenja in soustvarjanja na osnovi enakovrednega partnerstva. Na tem področju že imamo nekaj izkušenj. S pomočjo vaše podpore in s pomočjo pripravljalnega dela v zvezi z zunanimi odnosi Evropske unije. Manjerskega prostora je tu še kar precej. Ugotovili smo, da veliko ljudi po svetu želi kulturno sodelovati z Evropo. Sedaj potrebujemo bolj strateški pristop. Zato komisija pripravlja Evropsko strategijo za mednarodne kulturne odnose. Skupaj z visoko predstavnico in podpredsednico komisije Federico Mogherini želim Eh, vzpostaviti sistem kulturne diplomacije, ki bo okrepil eh, stališče oziroma pozicijo Evropske unije na tem področju, ki bo zagotovil vzajemno razumevanje in ki bo krepil eh, dolgotrajne odnose na podlagi zaupanja in kredibilnosti. Kulturne in druge izmenjave morajo biti v sami srčiki naših prizadevanj. V neposrednih stikih z ljudmi je najlažje izmenjati Eh, naše ideje in temeljne vrednote. Podpirali bomo kulturne eh, delavce na terenu. Ne bomo ustvarjali nove eh, ravni birokracije, ravno nasprotno. Dopolnili bomo dejavnosti držav članic, prizadevali si bomo za iskanje sinergije in za skupno uporabo sredstva. Vrsta pobud je že v pripravi na ravni Evropske unije. Imamo naprimer pilotni projekt za eh, podporo mladim ustvarjalnim podjetnikom eh, iz Evrope in tretjih držav, ki je že v pogonu. Bolje moramo zaščititi tudi kulturno dediščino. Eh, in to v odgovor groznega uničenja in plenjenja, ki smo mu priča v državah, kakršna je Sirija. Skupaj s kolegom Moskovisijem razmišljava o zakonodaji o uvozu kulturnih dobrin v Evropsko unijo. Ne na zadnje razmišljam tudi o boljši uporabi športa v kulturni diplomaciji, zato sem vzpostavil vis, eh, skupino na visoki ravni o športni diplomaciji. Pričakujem, da bo ta skupina pripravila priporočila do eh, poletja. Postanimo pri športu. V časopisih eh, vidimo alarmantne novice, škandale, eh, kar je škodilo zaupanju v eh, šport. Imamo korupcijo v FIFI in prirejanje tekem v tunis, tenisu in tako naprej. Ukrepati je treba in sam bom ukrepil. Gradil bom na delo komisije na področju dobrega upravljanja in eh, povabce, tako velike kot tudi majhne, da se zavežejo k eh, določenim načelom dobrega upravljanja. Tisti, ki želijo reformirati sisteme, eh, bodo to lahko naredili. Še eno pomembno področje, kjer bo komisija pripravila predloge reform, so avtorske pravice. Želimo zagotoviti nove priložnosti na področju ustvarjalnosti. Lani smo si zastavili eh, cilje, letos pa nas čakajo novi ukrepi, še posebej kar se tiče zaščite avtorskih pravic eh, v digitalni sferi. Potrebujemo eh, ustrezno ravnovesje, tako da bodo lahko na eni strani potrošniki dostopali do vsebin, po drugi strani pa moramo zaščititi model ki obstaja v Evropski uniji. Gre za teritorijalno licenciranje eh, avtorskih pravic eh, in to je treba upoštevati. Imamo že en primer ravnovesja in, na, in to je naš predlog, ki smo ga predstavili decembra o prenosljivosti. Upam, da se strinjate z nami, da eh, čim prej začnemo izvajati te predloge. Obene moramo nagrajevati ustvarjalnost. Zagotoviti moramo enake pogoje za vse, kjer enaka pravila veljajo za vse. To velja tudi za digitalne platforme, ki eh, delujejo na podlagi eh, vsebine, ki je avtorsko zaščitena. In eh, to je zame zelo pomembno. Doseganje tega cilja seveda ni preprosta naloga. Komisija še vedno razmišlja o različnih možnostih, rad pa bi jasno povedal, da si bomo prizadevali za ravnovesje, ki smo ga obelodanili v našem sporočilu eh, o posodobitvi avtorskih pravic, ki je bilo predstavljeno lani. To je naš prispevek k eh, aktu o digitalnem enotnem trgu, ki ga je parlament sprejel eh, januarja in jasno je, da imamo skupne cilje. Zavezan sem k sodelovanju s kolegi iz komisije in z vami. Skupaj bomo dosegli te cilje. Dovolite mi, da se dotaknem izvajanja naših glavnih projektov eh, in to sta Erasmus Plus in Ustvarjalna Evropa. To je še posebej pomembno v kontekstu eh, umestne revizije večletnega finančnega okvira. Pokazati moramo pozitiven učinek eh, teh dveh programov. Zahvaljujoč vam imamo v rokah dva dobra, dobro delujoča in dobro financirana programa, ki se izvajata. V prvem letu je Erasmus Plus podprl več kot en milijon uh, ljudi. Financirali smo približno 18 tisoč projektov. Program je uh, sedaj uh, bolj odprt. Več kot 30 odstotkov 650 tisoč mobilnostnih uh, nepovratnih sredstev za študente, zaposlene in mlade uh, smo podelili. In uh, številke iz leta 2015 kažejo na podobne uspehe. Kot sem dejal, bomo letos prioritizirali tiste projekte, ki spodbujajo eh, k spoštovanju temeljnih vrednot socialne razsežnosti, aktivno državljanstvo in pomoč eh, migrantom in beguncem. Soočali smo se z nekaterimi tehničnimi vprašanji, ampak eh, sodelujemo z državami članicami, zato da bi zagotovili uh, ustrezno uporabnost eh, programov in eh, njihovo preprosto uporabo. Ustvarjalna Evropa sedaj že dobro deluje. Leta 2016 bomo predstavili instrument za finančno jamstvo. Ustvarjalnim in kulturnim podjetjem v Evropi bo uh, ta schema omogočila nove priložnosti dostop do bančnih posojil, poleg sredstev, ki eh, jih eh, dobijo z naslova programa. Ustvarjalno Evropo uporabljamo tudi za podporo eh, kulturnih programov, ki so namenjeni beguncem. Spoštovani poslanci in poslanke, računam na vašo podporo pri vseh teh pobudah. Socialno vključevanje, še posebej socialno vključevanje mladih, je zame prednostna naloga. Pripričan sem, da lahko skupnimi napori dosežemo te cilje. Mladi moramo pokazati, da vlagamo v njih in to je uh, ključnega pomena za prihodnost evropskega projekta. Vem, da se strinjate z mano, da je treba povezati Evropo uh, z najmlajšimi uh, državljani. Prejšnji teden sem uh, začel z novim krogom razprav o prihodnosti Evrope. Ta projekt se je začel tukaj v parlamentu. V naslednjih mesecih načaka veliko razprav z mladimi in vabim vas, da se nam pridružite. Sedaj sem pripravljen prisluhniti vašim vprašanjem in komentarjem. Hvala. Thanks, uh, Hvala lepa, dragi komisar. Vsi, ki smo tu, zelo cenimo da lahko najdemo na vašem programu dela zelo zanimive predloge. Vaš program dela in program dela drugih komisarjev nas je vedno zanimal in naša strateška želja je, da se približamo tudi novim generacijam preko izobraževanja, preko kulture. Sama bi spregovorila kasneje, zdaj pa bi besedo dala najprej kolegom, ki so prosili za besedo, najprej koordinatorji kolegica Ferajn. Äh, Hvala lepa. Zelo pomembno je, da imamo dialog in izmenjave o tem, kar je komisija priplavila, kje so težišča komisije in kaj si želi parlament. Slišali smo zelo širok nabor tem, kljub temu Pa bi se rada dotaknila ene točke bolj temeljito, ki smo jo slišali ob koncu. Gre za modele financiranja zlasti za kulturo in sektor ustvarjalnosti. Lani smo pri drugih programih, pri obzorjih, pa tudi pri FCI, pri vseh teh modelih, ki naj bi služili temu, da bi izboljšali gospodarske strukture v Evropi, slišali smo, da tudi ustvarjalne in kulturne industrije naj bi bile trg v porastu in z velikim potencialom. Ali kdo sodeluje s kolegom Kueljosom in z gospo Bienkovsko za to, da bi imeli boljše programe, kot pa so programi, ki jih imamo skupaj na področju kulture in izobraževanja? tu bi potrebovali čisto drugačna sredstva. Ali obstaja med komisijo in komisarji z ustreznimi pristojnostmi, ali obstajajo strategije in nek korigiran način delovanja, da bi vključili tudi te sektorje. Zdaj pa še Erasmus. Imeli smo več izmenjav, ki so se nanašali na tematiko izvajanja programa Erasmus. Slika izvajanja programov ni bila vedno pozitivna. Zakaj? Manjši projekti nimajo več možnosti, da bi bili upoštevani. Pogosto vidimo, da je v nekaterih programih večji poudarek na visokošolskem izobraževanju, zlasti pri tistih programih, ki so na voljo za šolo. Tam je veliko več govora o koordinaciji in veliko manj o praktični izmenjavi. Ali ima komisija to v mislih? In ali ne bi v luči razvoja dogodkov v naši družbi ob tendenci eh, za radikalizacijo, ali ne bi morda delali več za širšo bazo, kot pa samo na nekaterih izbranih projektih? Zelo pozitivno se mi zdi, da ste se dotaknili tudi teme, migracij, govorili ste o vključevanju eh, ljudi, ki so iz migranskih družin, ki prihajajo kot begunci, kako bi jih lahko bolje integrirali tu bi si želela slišati kaj bolj konkretnega, s katerimi sredstvi boste to naredili, kaj se da narediti na najnižji ravni, kaj je na voljo za skupnosti in za občine, recimo, da bi lahko naredili kaj več. Ja, Hvala lepa. Hvala, gospod Navrečič, za vašo predstavitev in za vaše prioritete. Začela bi s kulturno dediščino, ki ste se je tudi dotaknili. Evropski parlament, še zlasti mi kot odbor za kulturo, se zelo zauzemamo za to, da bi leto 2018 bilo razglašeno za Evropsko leto kulture. Vemo, da pri nekaterih to ni naletelo na dober odziv, ker naj bi to ne bilo v skladu z evropskimi prioritetami. In zato bi rada slišala od vas, kakšno je vaše mnenje s tem v zvemzi. Nekatere države članice so prišle zelo daleč v pripravah in zato se mi zdi, da potrebujemo hitro odločitev. bi pa nekaj povedala tudi o pregledu Erasmusa. Sabine Fehajn je že povedala, da gre pri Erasmusu plus za zgodbo o uspehu, o tem ni vprašanja. Kljub temu pa obstaja vrsta problemov, ki jih ne vidim kot zgolj administrativne probleme, pač pa menim, da gre to tako zelo daleč, da lahko rečemo, da se volja parlamenta, če že ne ignorira, pa obravnava tako, da gre vse skupaj posem drugačno smer. Mi smo se zauzeli za to, da bi imena programov bila prepoznavna, rekli smo, to so neke vrste blagovne znamke, ki ne smejo izginiti. Uh, In tudi v naših razpravah z nacionalnimi agencijami in s tistimi, ki naj bi delali s temi programi, smo se zauzeli, da bi bila imena ohranjena in vedno znova tudi v državljah članicah, vedno znova slišimo, da komenijus praktično ne obstaja več, kar ni res. Ima to pa opraviti z izvajanjem programa. Skratka, želimo, Mm, da se vse poenostavi, vidimo, da so postali postopki bolj zapleteni, to ni bila izražena volja Evropskega parlamenta. In tudi v tej fazi pregleda bi morali tudi mi prispevati k temu, da odpravimo ravno te probleme oziroma da še enkrat pogledamo, v kolikšni meri se to, kar smo si takrat želeli, ujema z dejansko realnostjo. Veliko ste govorili tudi, kar zadeva pomoč beguncev, da bi financirali jezikovne tečaje za Erasmus. To bi seveda stalo, da bi vključili te programe. Seveda, logično je bilo, da bomo to beguncem zagotovili. Vprašanje je, odkot vzeti ta denar. Kako bomo vzeli denar tam, kjer ga že zdaj ni dovolj? Ko slišim jezikovni tečaj v okviru Erasmusa, se vedno znova vprašam, zakaj je bil denar sploh namenjen. Zato bi bila vesela, gospod Navreči, če bi še enkrat lahko povedali, odkot želite vzeti denar, za mnoge zelo ambiciozno zastavljene projekte, ki ste nam jih pravkar opisali. Mislim, da nihče ne bi bil vesel, če bi ta denar vzeli iz že obstoječih projektov in uh, s tem bi namreč škodovali ravno tistim, ki smo jim s tem programi prav tako želeli pomagati. Ne moremo jim reči, tega programa zdaj ni, zdaj rabimo ta denar za druge. To bi bil tudi uh, napačen signal. Mislim, da bi bilo potrebno zagotoviti dodaten denar, pojavi pa se vprašanje, odkot. Ampak morda imate vi kako res originalno idejo in morda ste se o tem s kolegi komisarji že pogovarjali. Grazie, Eura. Hvala lepa. Zdaj pa gospod Luer. Pozdravljeni, komisar. Danes do povdan smo v poročilu na lastno pobudo prisluhnili poročilu kolega in prijatelja Krasnodebskega glede e ET2020. Zelo me je veselilo, ko sem slišal, da je glavni namen tega okvirja oziroma te strategije, glavni cilj tega okvirja je pomagati državam članicam, da razvijajo svoje lastne sisteme z izmenjavo najboljših praks in zbiranja dokazov, tako rekoč. Kako namerava komisija zagotoviti, da bomo ohranili subsidijarnost in nacionalne pristojnosti na teh tako občutljivih področjih, kjer se lahko dodaja tako velika vrednost? Hvala lepa. Zdaj pa gospod Trupel. Hvala, komisar, za vaš nagovor. Začela bi splošno pripombo, ki se nanaša na programe Ustvarjalna Evropa in Erasmus. V preteklih mesecih smo se pogovarjali o tem. Veliko je kritik. Ljudje pravijo, da je to preveč zapleteno izvajati in za srednjeročnim pregledom večletnega finančnega okvira, in upam, da bo to res revizija, ne samo neki kozmetični popravki, moramo zadeve olajšati. Težava je, da se ljudje še vedno pritožujejo, mi pa jih odganjamo od teh projektov, ker rečejo, to je preveč zapleteno. Niti slučajno se skupaj ni zabavno, zato se za te programe ne bomo več odločali, ker za nas to ni smiselno. Mislim, da moramo poiskati boljše možnosti. Ali pa moramo ljudem znati svetovati, če se odločajo za prijavo, ampak ne mora ostati tako, kot je. Uh, uh, Potem, govorili ste o kulturi v evropski diplomaciji. Rekli ste, da je absolutno ključno, da delamo ne samo z vladami, pač pa da se obrnemo tudi na kulturne organizacije, nevladne organizacije. Mislim, da se lahko učimo od drugih. UNESCO recimo, ki pravi, da je absolutno ključno, da se odpremo za ljudi na terenu. To pa pomeni sodelovanje za civilno družbo. Upam, da boste šli po tej poti. Imam pa še eno vprašanje. Dotaknili ste se avtorskih pravic. Rekli ste, da je treba zagotoviti ravnovesje med uporabniki in avtori. Ko smo v parlamentu glasovali o evalvaciji direktive Infosok, je velika večina bila za to, da bi komisija preverila, ali bi lahko pobirali neko pristojbino, ki bi jo komercialne platforme plačevale, kadar bi uporabljale avtorsko zaščitena gradiva. Zanima me, ali se je komisija s tem kaj ukvarjala. Hvala lepa. Po koordinatorjih imate zdaj vi možnost, da odgovorite, potem pa besedo dobijo še preostali štirje kolegi. Izvolite, gospod komisar. <clears throat> i agree uh, with the statement that uh, one of the biggest opportunities da je ena največjih priložnosti za prihodnjo evropsko gospodarsko rast v ustvarjalnih industrijah. Poiskati moramo seveda sistem financiranja in kreditiranja začetnikov zagonskih podjetij na področju ustvarjalne kulture. Vprašanje je, ali potrebujemo izčrpno evropsko industrijsko politiko ali pa naj se raje opremo na strategije za industrijsko politiko posameznih držav članic. Komisija pa potem državam pomaga, da bodo bolj učinkovite in uspešne pri izvajanju svojih eh, industrijskih politik. tej razpravi bi rad prispeval nove ideje za ustvarjalne industrije v Evropi. Mislim namreč, da nam lahko to prinese velike koristi. Evropa še vedno vodi na svetovnem trgu, ko gre za ustvarjalne industrije, torej še vedno smo v ospredju in če nam bo uspelo pripraviti dobre finančne scheme za pomoč zagonskim podjetjem skupaj s komisarko Bjankovsko, skupaj s komisarjem Oettingerjem in skupaj s podpredsednikom Katajnenom. Namreč trenutno razmišljamo o novih možnostih, da bi pomagali evropskim industrijam, različnim panogam evropske industrije. Zame so seveda najbolj pomembne ustvarjalne panoge in v prihodnje upam, da bomo lahko dobili nekatere nove pobude, s katerimi bomo lahko pomagali evropskim ustvarjalnim panogam na evropski ravni. Torej imamo razvijajoč ustvarjalni pristop. Aha, očitno nekje zvoni in moti mobilni telefon. Of, of projects, uh... Potem, problem majhnih projektov. Večinoma so nemški prijavitelji tisti, ki se pritožujejo nad eh, to razliko med velikimi in majhnimi projekti. Dva odgovora imam na to. Prvi odgovor je, da upoštevamo vaše pripombe in na tej podlagi razvijamo Erasmus, da bi bil bolj primeren tudi za majhne lokalne projekte. Leta 2015 je komisija sprejela ukrepe, da bi povečala število sodelujočih šol, s tem, da bi omogočila večje možnosti, da se izberejo manjši projekti. In po naših podatkih po naših prvih podatkih, je skoraj da 40 odstotkov več nemških šol bilo izbranih v letu 2015 kot v letu 2014. 40. Potem razpis za leto 2016 uvaja koncept dveh vrst strateških partnerstv, manjše in bolj obsežno, zato da bi še izboljšali udeležbo manjših projektov. Skratka, imeli bomo poseben pododdelek za šole in za projekte manjšega obsega. Drugi del mojega odgovora. Prejšnji teden sem bil na plenarnem zasedanju odbora regije. Tam je vladalo široko soglasje o tem, da moramo oziroma da moram narediti vse, kar lahko, da bi pomagali lokalnim organizacijam. Pomagati jim je treba pri razvoju novih projektov v okviru Erasmusa, pomagati jim je treba pri obravnavi ekstremizma in radikalizacije na najnižji ravni. To je namreč tisto pravo prizorišče, kjer se moramo lotiti teh tem. Lokalne oblasti lahko največ naredijo v boju proti radikalizaciji, zato si prizadevamo, da bi razvili nove priložnosti za lokalne organizacije, športne klube, organizacije na najnižji ravni, nevladne organizacije, mi pa jim želimo v teh prizadevanjih pomagati. V celoti podpiram idejo o Evropskem letu kulture, to sem podparil večkrat, mislim, da tudi že v tem odboru. Vendar pa komisija se je odločila, da zaenkrat zaustavi vse pobude za Evropsko leto, kajti komisija bi rada ocenila ulogo, učinek in učinkovitost teh evropskih let posvečenih temu ali onemu. Tako da sam to podpiram, zauzemam se za Evropsko leto kulture. Mislim, da bi to prineslo ogromne koristi za turizem, zaščito kulturne dediščine, pri kulturni diplomaciji, pri lokalnem razvoju, razvoju podeželja. Skratka, to je tako obsežna priložnost, ampak v tem trenutku moramo še počakati, da se ta razprava zaključi. Sem pa pripravljen vključiti se v to razpravo komisiji in pomagati glede Evropskega leta kulture. Uh, erasmus plus nisem se jaz tako odločil že Predtem je bilo odločeno, da oblikujemo bolj obsežen okvir iz različnih delov Erasmusa, Leonarda, Kopernikusa, da skratka imamo nek obsežnejši okvir Erasmus. Ampak vsi lahko uporabljamo prejšnja imena, saj to ni prepovedano. In ta imena se dejansko tudi uporabljajo v našem vsakdanu. Dosti krat naletim na Leonarda Kopernikusa kot neko blagovno znamko. Zdi, če komu ljubše uporabljati ta imena, jih mirno lahko uporabljate. Če je tako laže ugotoviti, o katerem podprogramu govorimo, se lahko uporabljajo tudi ta stara imena. In še glede financiranja novih podprogramov. Postopno se povečuje proračun Erasmus plusa. Večinoma bomo vse financirali z novimi sredstvi, z novim denarjem. Pri nekaterih programih moramo poskrbeti za to, da jih bomo nekako prestrukturirali. Gre za podoben okvir tolmačenja, recimo jezikovni tečaji za migrante, to sodi pod namen večjezičnosti. Že prej smo imeli ta finančna sredstva, le da smo stopnjevali in okrepili ta sredstva. Mislim, da gre za ljudi, ki potrebujejo pomoč, zato jim moramo pomagati. Tega denarja ne bomo izgubili, ampak skušamo pomagati tistim šolam, učiteljem in tistim migrantom oziroma beguncem, ki so resnično v stiski in menim, da je to tudi eno glavnih poslanstev Erasmusa. Namreč poskrbeti, da bo Evropa bolj prepletena, bolj kohezivna in bolj prijetna za bivanje. Spoštovanje načela subsidiarnosti. Ja, To je ena temeljnih dožnosti po pogodbi. Seveda ne morem kar tako prečkati meja subsidijarnosti in ko določamo skupne cilje, ponavadi to vedno počnemo skupaj z komisarjem za izobraževanje. Jaz nikakor nisem evropski superminister za izobraževanje, pač pa sem 29. minister za izobraževanje. In moja naloga je, da ministrom pomagam pri njihovem delu, da jim pomagam prepoznati in doseči te cilje politik. In menim, da je zame to zlato pravilo in nikakor ne zanemarjam načela subsidijarnosti. Strinjam se tudi glede vloge nevladnih organizacij pri kulturni diplomaciji, tu smo nedvomno vsi eh, na isti strani. Sicer pa trenutno razpravljamo in pripravljamo direktivo o audiovizualnih sredstvih in direktivo o avtorskih pravicah. Ta dokument je treba še oceniti. Prezgodaj je, da bi govorili o kakršnih koli učinkih. To delo koordinira komisar Ansip in zaenkrat uh, nismo še videli niti osnutka, tako da moramo še malo počakati. Hvala lepa, kolegici sta prosili za besedo. Ne vem, če glede iste teme ali ne. Še kratko dodatno vprašanje. Rekli ste, da v zvezi z Evropskim letom Evropa čaka, ker želi oceniti, kakšni so bili učinki teh let. Kolikor vem, je po vsakem takem letu bila pripravljena ocena, kakšna je kakšen bi učinek, treba je to samo prebrati. Recimo v letu prostovoljcev smo vedno znova slišali, da se je vedno ocenilo, kakšen je bil učinek. Tako da kolikor vem, te ocene že obstajajo. Morda bi lahko prisluhnili ustreznim generalnim direktoratom, kaj že obstaja. Sicer pa vam želim veliko užitkov pri tem, ko boste ocenjevali učinke vseh tih projektov, ki niso bili nujno povezani z Evropskim letom, ampak so bili morda projekti na lasno pobudo. Mislim, da bo ta študija zelo zabavna, ker bo tudi zelo široka in zelo strokovna. Hvala lepa, tudi sama imam vprašanje glede Erasmusa. Sem vas prav razumela. Namreč imamo zelo prefinjen sistem, ko gre za porazdelitev sredstev po posameznih ciljih. Ali sem prav razumela, da bo komisija zdaj samovoljno sredstva, ki so predvidena za določen namen, preusmerila? Ali to pomeni, da bomo morali potem nove zadeve ponovno opravičiti in potem bo tudi v končni fazi svet moral odločati o tem, ali se sredstva lahko tako prenamenijo oziroma ali se lahko sam program, recimo Erasmus, na tak način spremeni. Morda lahko zdaj kar odgovorite na ti dve konkretni vprašanji, potem pa besedo dobijo še drugi kolegi. Najprej kot eh, lojalen član komisije ne bi komentiral vašega prvega vprašanja. Drugo vprašanje. Ne gre za spremembo namembnosti denarja. Kaj ti? Ti socialni cilji so že opredeljeni v Erasmusu plus. Socialna integracija, integracija priseljencev, jezikovni tečaji v okviru večjezičnosti. Vse to so cilji, ki so sprijeti konsenzualno znotraj našega okvirja. Gre samo za prestrukturiranje znotraj teh področji, znotraj teh ključnih ukrepov. In skušali smo se lotiti teh izzivov, ki so trenutno zelo relevantni v Evropi. Ne gre torej, da bi delovali brez eh, soglasja parlamenta. To so namreč isti socialni cilji. Gre pa za to, da morda samo širimo porabo sredstev na še nove izzive, ampak to, kar počnemo, je pravzaprav nadaljevanje starih projektov. Eh, Komisarjo, lei si riferisce naturalmente al, al piano annuale. Komisar, govorili ste o letnem načrtu izvajanja programov. To je nedvomno vaša pristojnost v okviru komitologije, ampak v tem dialogu med komisijo, parlamentom in svetom bomo pred in po sestankih dobili več informacij, vaša dožnost bo, da nas obvestite o tem. Izkoristiti pa želim to, da je z nami tudi gospa Pak, ki je bila soustvarjalka programa Erasmus. Zelo pomembno je, da opredelimo prak oziroma kvoto za vsak ukrep z nekim minimumom in maksimumom. Seveda razumemo, da je treba vsako leto znova nekatere prioritete na novo tolmačiti, vendar pa eh, uredba predvideva, kakšna je razdelitev proračuna glede na cilje to je opredeljeno dokaj natančno. Seveda obstaja tudi prostor za strateške ukrepe, ki se lahko izvajajo horizontalno, omenili ste migrante, omenili ste nekatere nove stvari. Drugo pomembno vprašanje, ki smo ga večkrat zastavljali, mi in drugi deležniki, ali je res, da države članice lahko navedejo tudi bolj natančno pod programe, ko menijo slonardo in tako dalje. Ampak ena od želja je bila, da bi pri reviziji to besedico lahko uporablja. Bolje bi bilo, če bi rekli mora. Torej, Erasmus plus predstavlja ta višji okvir, ampak znotraj tega morajo biti razvidne posamezne blagovne znamke, če hočete. Uh, To je ustvarjalo veliko zmede. To sem si dovolila reči zato, ker se je to večkrat pojavljalo. Še štirje kolegi so prosili za besedo, gospa Libačka, potem gospa Šojdrova. Izvolite. Komisar, ja mo- Hvala lepa, gospod komisar. Rada bi se vrnila k Erasmu. Na um, predstavitvi, ki jo je organizirala naša politična skupina, so številni deležniki pozvali k temu oziroma so zahtevali to, da bi lahko študij povezali s prakso. In v okviru umestnega pregleda bi uh, rada vprašala, ali bo komisija uh, predložila kakšne konkretne predloge. In druga stvar, ta se nanaša na finance, o katerih smo govorili. In moje vprašanje. Ali ne bi bilo bolje, če bi bolje izrabili sinergije med programi na področju izobraževanja in kulture in strukturnimi skladi? In tudi z Junkarjevim načrtom, kar se tiče vlaganj. Mislim, da bi to lahko bil dodatni vir financiranja za te projekte. In še tretja stvar, to morda ni toliko vprašanje kot nujna prošnja za vas, gospod komisar. Mislim, da bi morali, mislim, da podcenjujemo povezavo med kulturo in uh, ustvarjalno industrijo. In iz tega izhaja, da nimamo zanimivih um, um, um, predstavnikov na področju um, obzorja 2020, zlasti na področju izobraževanja, uh, kulture in tako naprej. Ali ne bi mogli izvajati nekoliko več lobiranja, da bi imeli več konkurentov na področju obzorja 2020? Gospa Šojdrova. Hvala lepa, gospod komisar. Zelo cenim vaš delovni program in tudi vaš odziv na sedanji položaj. Lahko potrdim eh, to, kar so dejali drugi eh, kolegi, namreč je upravljanje Erasma zelo odprto za naše prošnje po spremembah za prošnje skupnosti učiteljev. To kažejo moje izkušnje. Toda zato je potrebno nekoliko časa, da se pogoji spremenijo, ampak možno je. In zelo cenim to pobudo. Mislim, da živimo v izredno trdih in zapletenih časih. Naprimer, eh, gospod Timmermans je dejal, da je to največja kriza za Evropsko unijo od ustanovitve dalje. Pomen izobraževanja uh, se je v teh časih še ukrepil. Mi, politiki, se soočamo s številnimi izzivi. Odgovoriti moramo na uh, prošnje po varnosti, uh, Eh, odkrivati moramo nova orodja, nove eh, ukrepe in na nas je velika odgovornost. Ista vprašanja postavljajo starši, učitelji, študentje in bojijo se, da bodo žrtve populizma, manipulacije. Eh, isto je omenil tudi nek kolega na Češkem pripravljamo v eh, mrežo oziroma eh, platformo za učitelje in starše in kjer sporočamo odločitve evropske, eh, evropskih inštitucij, vključno z Evropskim parlamentom kajti oni ne razpolagajo se konkretnimi informacijami, nimajo objektivnih informacij. Imela bi vprašanje v zvezi z metodološkim podporom. Na nacionalni ravni je vlada tista, ki je odgovorna za to. Ali razmišljate o nekem informacijskem orodju na ravni Evropske unije o uporabi uh, ministrstev za izobraževanje v državah članicah, naprimer? Drugo vprašanje. Imate program, ki podpira izobraževanje in kulturo in ti programi so izredno pomembni in zato jih podpiramo. Toda te programe je treba spremljati v smislu okolja učinkovitosti in vpliva. To, ne vem, ali je to prioriteta za Evropsko eh, komisijo. Potrebujemo argumente za to, da bomo to lahko podprli. Torej, mislim, da moramo programe spremljati. In še eno vprašanje. Imela bi vprašanje, kdo bo jamčil za to agendo, to bo skupno delo obeh direktoratov, ampak kdo bo delal na tem dokumentu, na tej politiki? Po mojem mnenju je to sektorska zadeva. To, da um, spretnosti so rezultat izobraževalnega postopka in zato je to pomembno tudi za izobraževalno politiko, za politiko šolanja. Torej, kdo bo odgovoren za to področje, torej za spretnosti? In hvala lepa za vaš odgovor. Now, uh... Hvala lepa. Sedaj pa Julie Ward in potem gospodar Mika Kakis. Uh, Hvala lepa, gospod predsedajoča. Hvala lepa, gospod komisar, za prijazne besede v zvezi z mojim poročilom o kulturnem dialogu in pa kulturni eh, raznolikosti. To so eh, temeljne vrednote. Zelo sem bila zadovoljna z rezultatom in slišala sem veliko pozitivnega odziva se strani učiteljev, organizacij na terenu. In upam, da bodo ti uporabljali poročilo za to, da bodo lahko vzpostavili eh, dialog med ljudmi, kajte gre za zaupanje. To so omenili tudi vi in to je ta hip izredno pomembno. Strinjam se s številnimi stvarmi, ki so bile že povedane. Torej, ne bom ponavljala tega, kar so povedali drugi. Ko razmišljate o podjetništvu, zelo korisno bi bilo, če bi lahko uporabili besedo socialno podjetništvo oziroma družbeno podjetništvo, tako da ne bi govorili samo o podjetništvu samem na sebi, ki lahko tako in tako vodi k negativnim stvarem. Podjetništvo ni vedno dobro, ampak mi želimo, da bi bilo dobro družbeno podjetništvo in to je koncept ki ga mladi pogosto zelo dobro razumejo, kajti zanje je to eh, nekaj, kar predstavlja enakost, pravičnost, V šolah potekajo tudi projekti v zvezi z eh, družbenim podjetništvom in ti so pogosto povezani z pravično trgovino. Zelo bi pomagalo, če bi prevzeli v komisiji to vrsten jezik. In še nekaj je zelo pomembno. Namreč, da bi uvedli uh, eh, koncept stima in ne stema. Eh, v Manchesteru eh, bomo julija organizirali konferenco o znanosti Evropske unije in govorili bomo o znanosti in umetnosti. Sama bom imela predstavitev eh, z direktorjem Siemensa, torej to je podjetje, ki se ukvarja za znanostjo in skupaj delamo na teh stvarih. Torej Siemens razume da moramo reči stem. In mislim, da potrebujemo ta jezik v parlamentu in to mora prevzeti tudi komisija in vi morate biti prvi zagovornik tega. Kar se tiče najboljših praks in to zadeva številne stvari, ampak ena od odličnih plati tega, da imamo združnih 28 držav članic, je to, da imamo eh, brezdanje možnosti za izmenjavo najboljših praks. To ni konverzacija v eni smeri v Evropski uniji. To je um, um, komunikacija, ki poteka 28 smeri. Vsi lahko ši, eh, delimo najboljše prakse za zgodnja leta, za neformalno izobraževanje, za izobraževanje učiteljev, za delo z mladimi. Kajti vsi se moramo veliko naučiti, vsi pa tudi marsikaj nudimo. Rada bi bi podarila tudi pomembno vlogo neformalnega učenja eh, in sicer na vseh področjih, na katerih delate. Hvala lepa. Kolega Gramatikakis. Na kratko bom spregovoril, gospod komisar. Najprej ste govorili o nečem, kar ni povezano s tem, ampak je vendarle na dnevnem redu. Predsedojoča je to danes že omenila zjutraj. Sem uh, profesor na počevočju znanosti in zato mislim, da je to zelo pomembno. V um, Solunu je potekal kongres In sicer gre za 2400 obletnico Aristotla. To je zelo pomemben filozof, znanstvenik in on je soustanovil evropsko mišljenje. To sem želel povdariti. Gospa Kosta je to danes jutraj omenila. Predvidevamo tudi povabilo našega odbora. UNESCO eh, predvideva eh, obhajanje te obletnice s tem eh, kongresom in prišli bodo obiskovalci iz celotnega sveta. To je velik dogodek, velik kongres za tako majhno mesto. In govorili bomo tudi o evropskem letu evropske kulturne dediščine. Torej, vi ste dajali, da to zamisel stoodstotno. 100 podpirate in o tem smo že naširoko razpravljali. Sedaj pa še Erasmus. Slišali smo pozitivne in negativne stvari v zvezi s tem. Slišali smo tudi o tem, da ni koordinacije. Moja država doživlja globoko krizo, to pa je zibelka tako številnih filozofov. ampak imamo velike težave. Od leta 2014 oziroma leta 2015 in leta 2016 je bilo rečeno, da bi morali ta program odložiti. To uh, sem slišal iz internih podatkov. In mlade bomo tako pustili na cedilo. Sedaj bom zaključil. Mislim, da bi morali delati oziroma da bi, da bi morali nekaj predvideti eh, tudi eh, kaj za migrante in sicer iz klasičnih sredstev Erasmusa. Mislim, da se je denar iz tega programa sedaj usmeril v neke druge smeri, kolikor sem slišal. Ja, Hvala lepa. Priznam, zelo sem usupla in še enkrat bi se rada vrnila k Erasmus Plusu, kajti to je program, ki nam je zelo pri srcu. Nekoliko bolj jasna bom. Morda boste eh, sedaj se morali ukvarjati za težavami, ki jih niste področili vi, ampak ki izhajajo iz časa pretekle komisije. Ne, da imamo vtis, potem, kar smo slišali o izvajanju programa, da, komis, da je komisija izdelala usmeritve za izvajanje, ki nimajo več nobene povezave s tem, kar smo mi eh, skupaj določili. Poleg tega je sedaj prišlo pa še nekaj, da Eh, se bo sedaj to, kar smo mi sprejeli, razširilo, tako da bo to kos oziroma da, se, da bo to prilagojeno sedanjemu položaju. Da imamo več jezičnost, to smo tudi vedno želeli. Ampak spodbujanje več jezičnosti, po mojem mnenju, ne pomeni to, da spodbujamo jezikovne tečaje za begunce. Naj to čisto jasno povem. Mislim, da to ni bilo to, kar smo mi menili s tem. In če sedaj komisija iz stiske poskuša te cilje, ki smo jih mi opisali, tako preusmeriti in tako razširiti, da to eh, ob koncu nima nobene veze več z našo politično voljo, potem vsaj pričakujem od komisije, da če to načrtuje, da z nami o tem odkrito govori. Pogovorite se z nami o tem, ali se mi strinjamo s takšno preusmeritvijo programa zaradi sedanjega položaja, ali je to za nas prejemljivo in ali to še ustreza naše politične volje. Nimamo na voljo veliko denarja, sploh ne. In vemo, da se bo denar tudi povsem izčrpal. In če Poleg tega iz teh skopih sredstev Erasmusa Plus financiramo stvari oziroma naj bi financirali stvari, ki jih nismo imeli pred očmi, ko smo to sprejemali. Potem pričakujem od komisije, da pride v parlament in z nami o tem govori in da z nami sprejme dogovor o tem, kako bomo s tem postopali. Sedaj je pred nami pregled in ta je dobra priložnost za to. In zato vas nujno prosim, Pozivam vas eh, v imenu vseh kolegic in kolegov, da se pogovorite o tem in da izpolnite pričakovanje Evropskega parlamenta v zvezi s tem. To je un punto, mislim, da je zelo importante, da kjarire in e su questo magari ci potrà essere. Gre za zelo pomembno vprašanje in gospod komisar, če menite, nam lahko še več informacij posredujete tudi ob kaki drugi priložnosti, da zadeve bolj poglobimo. Najprej želi besedo še Kolega Venta, potem bi še sama nekaj povedala. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Ja, rad bi povedal nekaj drugega. Hvala lepa za vašo pobudo da bi organizirali eh, neko športno delovno skupino za eh, migrante, potem eh, zauzemate se tudi za bojo proti radikalizaciji in za vse to se vam zahvaljujem. Športna demokracija udeležba eh, športni, športnih klubov na regionalni in lokalni ravni v korist eh, izobraževanju in pa športnemu usposabljanju. Imamo številne organizacije, ki dosegajo pozitivne rezultate. To je dobro. Potem ste spregovorili tudi o velikih mednarodnih športnih organizacijah. če razmišljamo o neodvisnosti in samostojnosti teh eh, organizacij, včasih te mislijo, da so nad um, sistemom. Govorili ste o škandalu FIFE in tako naprej. Sedaj pa ste spregovorili o financiranju jezikovnih tečajev. Govorili ste tudi o različnih sredstvih. Katera sredstva bi si lahko predstavljali? na razpolago imate zelo veliko denarja in tega bi lahko tudi uporabili, naprimer na ravni komunikacije. Tudi s pričo migracijske krize v Evropi. In ta denar bi lahko morda uporabili za to, da bi sofinancirali jezikovne tečaje. O tem smo govorili tudi o, v, v okviru športne skupine zelo dobro ste finančno opremljeni. In tam bi lahko iskali finančno podporo in tako bi lahko uporabili velike finančne športne organizacije. Imate možnosti za to? Zdi se, da smo imeli zelo zanimivo razpravo danes, gospod komisar. Zelo cenimo, da ste nam dali veliko in natančnih informacij. Prvič, mislim, da bi komisija in parlament morala delati skupaj pri stvarih, ki ste jih omenili. Tisto, kar nas skrbi, ampak upajmo, da se bo to še spremenilo, kaj ti naša realnost nam pove, bolj kot je Evropa izobražena, več bo tudi kulture. In zdi se mi, da smo morda kulturo in izobraževanje podcenjevali. To mora torej ponovno biti postavljeno v središče in to ne samo s pristopom, ki smo ga včasih videli med prioritetami gospoda Junkerja, vse je bilo nekako podrejeno gospodarstvu. Saj je res, da potrebujemo tudi kulturo v funkciji Eh, trga in trga dela, ampak potrebujemo tudi kulturo kot način odpornosti naših državljanov, da bodo ozaveščeni. Bi pa eno stvar povedala, kolega Ljuer, pa tudi vi ste govorili o tem. Evropska unija je 29 subjekt poleg 28 nacionalnih izobraževalnih sistemov. Seveda so nacionalni izobraževalni sistemi v pristojnosti držav članic, ko gre za sredstva in izbiro programov. Vemo pa tudi, da je naš cilj bolj ambiciozen. Želimo si evropskega prostora kulture izobraževanja raziskav. Torej, Želimo to omogočiti tudi z medsebojnim priznavanjem sistemov, kvalifikacij, znanj tudi s pomočjo priporočil komisije državam članicam, sicer bi to ne bilo legitimno. V mislih imam odprto metodo koordinacije in želimo doseči kaj? Enakost možnosti ne samo mladih, pač pa vseh subjektov, da se bodo počutili evropski državljani. Torej, evropsko državljanstvo je cilj, ki ga imamo na podlagi sodelovanja, informacij in tako dalje. Pa še druga stvar. Kulturne in ustvarjalne industrije. Zelo me veseli, ko ste rekli, kolikšen pomen pripisujete temu. Tu se bo naš odbor nedvomno angažiral, ampak po zadnjih stvarih, ki smo jih slišali po zeleni knjigi, po našem poročilu, se ni več kaj dosti zgodilo v smislu neke politike oziroma konkretnih ukrepov komisije. In zdi se mi, da bo to moral narediti generalni direkt za kulturo, kot tudi za podjetništvo, kot se je zgodilo tudi že v preteklosti o skupnih sporočilih. Ali je ta sektor konkurenčen ne samo v smislu trga, pač pa tudi v smislu veščin. Upam, da bo pri veščinah dovolj prostora za založništvo, za glasbo, za kulturno dediščino, za audiovizualne storitve, kajti zdi se mi, da ko govorimo o kompetencah v kulturi, smo pogosto zelo ohlapni, ne mislim vas, ampak nasplošno, kot da bi šlo za nek privesek, ne pa za neko novo strategijo za rast in tudi za večjo konkurenčnost. Vemo, da tu dajemo več kot 8 milijonom ljudem delovno mesto, več kot 5 odstotkov BDP-ja. Skratka, gre za strateško paniko in seveda zaposljivost je tudi pomembna. Tretja točka. Leto kulturne dediščine. Strinjam se s eh, kolegicami, ki so bile zelo kritične in ki so rekle, da komisija No, leto 2016 ni več leto posvečeno ničemur. Tega leta torej očitno ni. Teh odločitev ne more sprejemati komisija kar po inerciji, to nam morajo sporočiti, saj imamo ocene učinkov iz predhodnih let. Pa še eno stvar bi rada povedala. Svet ministrov za kulturo se je uradno izrekel za Evropsko leto kulture leta 2015 v času italijanskega predsedovanja. Včeraj sem bila v Rimu, minister za kulturo mi je to potrdil in dopis je bil poslan ministrom Nemčije, Italije, Francije, Luksemburga za to, da bi ponovno nakazali interes sveta. Parlament se je tudi izrazil uradno. To poročilo, ki smo ga mi sprejeli, je bilo sprejeto z veliko večino, tako da imate inštrumente, da poveste tudi komisiji, da je ta podpora. Gre namreč za pobudo mnogih, ne samo nas, saj bi to bila priložnost, da ponovno postavimo to tudi v centar evropskih političnih strategij. In še zadnja stvar, financiranje. Omenjena so bila ta vprašanja in mislim, da je zdaj napočil čas, ko tu nimam v mislih konkretnega vprašanja, eh, kjer bi bilo morda zanimivo, da nam komisija pošlje bolj natančen odgovor glede dodatnih sredstev v okviru programa Erasmus. Nekaj bi dejala bolj nasplošno. Leta 2016 nas čakata dve novosti. Prvo, je finančni inštrument za ustvarjalno Evropo, torej za celotno panogo, kulturo, audiovizualne storitve in podobno. Zamujamo. Imeli smo strokovna srečanja, da bi videli, kje smo. Zdaj naj bi se začel uporabljati ta inštrument, ki bo zelo pomemben tudi generalni direktorat, mislim, da je to generalni direktorat za povezovanje skupaj z vami, ampak ne pozabimo, ne samo za audio-vizualno področje. In zdaj vas sprašujem, ali ne bi mogli iti v drugo smer? Vem, da se o tem razpravlja v različnih generalnih direktoratih. Zakaj ne bi že od začetka poskrbeli, da bi EFSI ta sklad Za naložbe, ki zaenkrat še enega evra ne vložil v izobraževanje, v kulturo, ki vem, da je manj donosna, bolj rizična panoga, zakaj ne bi že na začetku sodelovali z EFSI-em, da bi že na začetku imelo neko platformo, kjer bi že bila integrirana sredstva za to, da bi lahko ponudili drugačno možnost. In to je treba tudi tako razložiti bankam in vlagateljem oziroma deležnikom in na to bi lahko pritegnili deležnike tudi na nacionalni ravni. Vem, da se o tem razpravlja generalnem direktoratu za povezovanje, ampak ta razprava bi morala potekati skupaj z generalnim direktoratom za kulturo, za rast, kajti gre za temo, ki zadeva vse, ne samo enega dela. Le tako bo možno aktivirati dodatna sredstva. Sicer obstaja to tveganje. S tem zaključujem glede izobraževanja. Pri migrantih moramo biti pozorni. Sama ne nasprotujem temu, da bi imeli horizontalne ukrepe v okviru Erasmusa. Vem, da imamo milijon in pol na voljo v okviru razpisa za migrante in projekte kulturne integracije. To so državljani, ciljna publika v tem primeru, ampak mi potrebujemo dodatna sredstva. Ko govorimo o obdobju po Parizu, mora komisija v okviru proračuna pogledati, katere so prioritete. Tu ne more biti inercije. Politike ne ustrezajo programom. Programi so eno, ampak politike morajo iti naprej z eh, prioritetami financiranja, z rastjo in tako dalje. Ne pristajamo na to, ko pravita uh, Mogherini in Juncker, da brez naložb v kulturo ustvarjanje ne bo politike, soseščine, migracij, varnosti, potem pa sredstev ni. To vsi govorijo, denarja pa ni in to za nas ni spremljivo, zato moramo zahtevati več. In tu lahko računate, da vam bomo stali ob strani zahtevati moramo, da ne bomo zdaj jemali, trgali od ust študentom, ki dobivajo štipendije iz programa Erasmus, to so tudi tujci, ki so pri nas, pač pa moramo zahtevati dodatna sredstva. Ko smo uložili predlog, da bi v okviru humanitarne pomoči 32 milijard humanitarne pomoči ima Evropa. In tu smo dobili pozitiven odgovor komisarke za humanitarno pomoč in sicer za leto 2016 je bilo danih na voljo 26 dodatnih milijard za izobraževanje mm, v begunskih taboriščih ali za tiste mlade, ki so v se znašli v kriznih razmerah, torej je to možno. Uporabimo torej tudi ta kanal, kajti trenutno se dva odstotka humanitarne pomoči namenja izobraževanju in potem govorimo, da se hočemo izogniti radikalizaciji. Če pa vidimo, da imamo 400 tisoč mladih, ki nimajo niti ene same storitve. Pravičujem se, ker sem se morda malo znesla, ampak to je tudi moja strast, Gre namreč za teme, ki nas zelo zanimajo in z velikim veseljem sem prisluhnila tem povdarkom, ki ste jih nakazali. Na nas seveda lahko računate, ampak mi zahtevamo več. Nočemo, da se osiromaši programe, ki že obstajajo. Hvala lepa. Hvala lepa. Najprej bi odgovoril na pripome gospe Kamars. Ko smo opredelili nove povdarke v Erasmus+, Plus, je to še vedno v okviru prožnosti in smo v stalnem dialogu z odborom. Moj kabinet, moje službe, tudi sam osebno smo v nenehnem stiku z vami in vas obveščamo. Naslednja priložnost bo aprila eh, tukaj na odboru eh, za kulturo. Trudimo se za to, da bi vas kar naprej obviščali o novih prioritetah, eh, poudarkih in razvoju. Gospa uh, Libračka. Libračka, Če sem vas pravilno razumel, ste govorili o vajeništvu in pa o povezavi med Erasmus, Erasmusom plus in poklicnim izobraževanjem. Imamo podprogram znotraj Erasmus plus, ki se nanaša tudi na vajeništvo. 50 tisoč eh, vajeniških mest letno uh, se podpira iz tega naslova. gospod komisar, nekaj mi pojasnite. Gre za to, da če nek študent v okviru eh, Erasma gre v drugo državo za to, da bi tam študiral, potem tam tudi študira, potem gre za to, da v istem času lahko uh, opravi tudi prakso, ki ustreza njegovemu študijskemu programu. you intend paid by da uh, altro soggetto o se ali imate v mislih to znotraj programa ali da to plača nek drug subjekt? Mikrofon, prosim. I'm sorry. Podmiot, ki prijmuje študenta na praktik. Gre za to, da tisti, ki sprejme študenta, zato tudi plača. Ampak gre za to, da ne pride do nasprotja med študijem in pa med možnostjo, da se opravi tudi praksa. Tisti, ki plača, je podjetje, ki sprejme študenta tako rekoč in mu omogoči prakso. Hvala forse questa cosa potrà essere magari chiarita quando. Morda bi to lahko razjasnili. Morda nam lahko bolje razjasnite razmerje med Erasmusom in tem evropskim letom. Morda se to lahko bolje pojasni. Thank you. The skills <coughs> Hvala lepa. Uh, veščine, agenda za veščine. To je temeljna strategija in opredeljuje usmeritev za uh, poklicno usposabljanje, izobraževanje, trg dela in bolj prožne dele izobraževanja. Izvajanje te eh, agende za veščine je naloga držav članic. Isto velja za jamstvo za mlade, isto velja za vse politike zaposlovanja oziroma inštrumente in orodje politike zaposlovanja. Države članice. Eh, od držav članic je odvisna učinkovitost izvajanja. Imamo tudi posvečene programe za to in poskušamo tudi um, ozaveščati ljudi uh, glede neusklajenosti um, veščin in pa uh, položaja oziroma trga. Strinjam se tudi s pripombo v zvezi z družbenim podjetništvom. Eden največjih izzivov bo uporaba in koriščenje priložnosti v neformalnem učenju. Kajti pri socialni koheziji je lahko neformalno izobraževanje najbolj prožen način integracije prišlekov ali v okviru izobraževalnih dejavnosti, ali v okviru športa, ali pa kulturnih dejavnosti. Torej, neformalno učenje, neformalno izobraževanje ima zelo dobre priložnosti, nudi zelo dobre možnosti za socialno integracijo. Hvala lepa, da ste nas povabili na obletnico Aristotela. Jaz sam ne bi rekel, da je Grčija majhna država ne gre samo za ozemlje in število prebivalstva, gre tudi za kulturno dediščino in pa tudi za politično zgodovino države, ki eh, omogoči to, da je neka država bogata. Toliko bolj eh, boleče je, da ima Erasmus plus težave v Grčiji. Mislim, kolikor vem, je to v pristojnosti nacionalnih agencij in one imajo težave. Smo v stiku z grškimi oblastmi in upam, da bomo lahko pro rešili problem in da eh, bo eh, program Erasmus Plus tam znova stekel, kajti v preteklosti ste bili tu zelo dejavni. Šport. Strinjam se za ulogo, ki jo lahko igra šport. Uh, strinjam za športno diplomacijo, imamo delovno skupino na visoki ravni, ki preiskuje možnosti, oziroma, ja, možnosti športne diplomacije. Imamo številne pozitivne primere pri uh, družbeni integraciji, uh, pozitivne primere za uh, eh, ulogo športa marca bomo šli v Ukrajino, torej ta eh, delovna skupina. Se pravi, čujem, eh, šli bomo v krajnem in eh, tam so zelo dobri primeri za pozitivne izkušnje kar se tiče integracije Romov, kar se tiče integracije beguncev, kar se tiče integracije manjšin. Da, torej eh, lahko gradimo, lahko uporabimo te primere kot eh, dober eh, vzor za prihodnje sodelovanje. Imamo še eno delovno skupino o dobrem upravljanju pri športu. To je glavna platforma za sodelovanje z velikimi športnimi organizacijami njihovi predstavniki se odeležujejo dejavnosti te delovne skupine. Do poletja bomo imeli na voljo rezultate in športne organizacije se morajo odločiti, ali bodo dejavno prispevale k načelom dobrega upravljanja, dobrega gospodarjanja in pa ali bodo prispevali k temu, da bi izboljšali standarde na evropski ravni. Hvala lepa. So much, Hvala lepa, gospod komisar. Toriko. Kot vidite, je bilo to srečanje zelo bogato, veliko je bilo interesa. Kot vidite, nam je zelo pri srcu to, da bi celotna komisija posvetila večjo pozornost tem prednostnim nalogam, ki so za nas strateškega pomena in katerih namen je tudi ta, da ustvarimo močnejše državljanstvo, ozaveščenost, identiteto. Naj spomnim, da letos mineva 20 let od projekta evropskega prostovoljstva. Zelo pomembno je, da okrepimo ta projekt. Vem, da je veliko predlogov držav članic za pilotne projekte, civilna zaščita in seveda smo predlagali tudi belo knjigo po evropskem letu prostovoljstva temu komisija ni sledila morda bi letos lahko razmislili da bi to ponovno uvedli hvala lepa za vašo pripravljenost da ste prišli veselimo se še drugih priložnostih in morda nam lahko posredujete te podrobne informacije za katere so prosili kolegi hvala lepa in vse dobro